Good morning. Good morning, everybody. We have been uh, trying to. Uh, Lep pozdrav vsem skupaj. Izludnost nismo pustili nekaj časa, preden začnemo, moramo se ogreti ob začetku novega leta. Najprej vsem skupaj želim uh, vse najlepše, srečno novo leto, imam eh, kar najviše upe, da nam bo uspelo vse narediti prav v letu 2020. Tako da vse najlepše vsem skupaj. Fresh new start of this Thursday morning session of the Libe Committee. No, in da izkoristimo ta čas, najprej sprejemamo dnevni red. Spremembe so pri točkah 10 in 11 o informacijskih, in, o informacijskih sistemih in o ekriso. Ti dve točki bomo preložili, tako da lahko sprejmemo tako spremenjeno tako spremenjen dnevni red. Na voljo ne morete poslušati finščine, latviščine in pa galščine. Mm, sedaj pa še podpora sklepom koordinatorjev. Najprej imenovanje poročevalcev za mnenje. Najprej o robotiki in s tem povezanimi tehnologijami. Rob Ross bo o tem poročal. Prav tako pa bo poročevalec o mnenju o umetni inteligenci. Priporočila koordinatorjev so sprejeta. Sedaj pa delegirani in, in, in izvedbeni akti. 16. decembra je parlament dobil štiri osnutke izvedbenih Eh, aktov, najprej seznam eh, dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za kratkoročne vize v Maroku, naslednji akt o operativnih eh, navodilih za izdajanje vizumov pomorskemu osebju in pa še en akt o nalepkah za vizume. Prav tako pa imamo še en eh, izvedbeni akt o nadzorovanju in pa izvajanju deljenih BMS. O tem smo v roku poročali vsem pristojnim organom. Rok za ugovor je bil določen za 6. januar ob 12. Znotraj tega roka nismo dobili nobenega ugovora. Potem pa imamo še tri izvedbene akte, tehnična pravila za vzpostavitve. Med pod, za spostavitev povezav med podatki različnih informacijskih sistemov in pa tehnični postopek za ESP za podanje zahtev iz informacijskih sistemov. Tudi tukaj nismo dobili nobenih uh, ugovorov. čaka pa nas tudi podpora. sklepov koordinatorjev v skladu z 214. členom. Sklepe lahko najdete v dokumentih, ki so vam bili razdeljeni. Po vseh teh sporočilih lahko začnemo z dnevnim redom. Točka 4 na dnevnem redu. torej gre za skupno razpravo o četrti in peti točki sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno Goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni Gori in pa enako poročilo za Srbijo. Naša poročevalka v obeh zadevah je kolegica Bettina Volat, ki ji dajem besedo. Potem pa bomo slišali tudi poročevalce v senci. Gospa Volat, izvolite. Hvala lepa za ta uvod. Po sklepih sveta smo dobili še podpise obih držav, Srbije in Črne Gore. Zato lahko začnemo z delom v zvezi z tema dvema dosejoma. Ta dva sporazuma o statusu predstavljata osnovo za skupne ukrepe strani Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Um, torej, eh, gre za sporazum med tema dvema državama in pa Frontexom. Zato pa je potrebna tudi podpora parlamenta. Kakor veste, potekajo pogajanja med svetom in eh, državami Zahodnega Balkana že od leta 2016, še pred predelavo mandata Frontexa, eh, torej ta se je zgodila leta 2019. Eh, so, bili ti, so bila ta pogajanja že zaključena. V skladu z uredbo v letu 2016 to, da so dejavnosti naših agencij v tretjih državah eh, zastavljene v pravni okvir. Z temi formalnimi sklepi smo prišli do vzvoda za preglednost in pa za možnost postavitve odprte in eh, odprtega in demokratičnega nadzora. V tem sporazumu so opisani obseg ukrepov, pristojnosti od poslanih eh, uradnikov. Predvsem pa moramo vzpostaviti, potem pa moramo izpostaviti deveti člen, ki vsebuje določbe v zvezi z varovanjem temeljnih pravic in svoboščin. Na ta način uh, morata Srbija in eh, Črna Gora spoštovati temeljne svoboščine, torej gre za dostojanstvo človek, človeka, gre za prepoved mučenja in pa drugega ponužujočega ravnanja, gre za svobodo do pravice do svobode, gre za pravico do nevračanja in pa prepoved kolektivnih vračanj, treba spoštovati pravice otroka in pa zasebno življenje oseb. V tem členu je zapisana tudi pravica o nediskriminaciji. Temelje svoboščine so zelo občutljivo področje in zato moramo biti poslanci pozorni, ko gre za spoštovanje teh pravic strani agencije Frontex. Agencija mora biti temu močno zavezana. Ehm, tudi pri pripravi uradnikov moramo biti pozorni na to, prav tako pa moramo v primerih kršitev temeljnih svoboščin predvideti pritožbene postopke. Komisija bo morala v vseh prihodnih pogajanjih o statusu še pred začetkom pogajanj preveriti razmere na področju temeljnih eh, pravic in svoboščin. Rezultat te ocene pa mora predstaviti tudi Evropskemu parlamentu če želimo kot eh, parlament ustrezno oceniti mm, spremljivost teh statusov, o, eh, teh sporazumov o statusu, nam mora biti zagotovljena vsa preglednost. Zato mislim, da bi komisija morala k malu pripraviti poročilo o njenih dejavnostih v dotičnih državah. Eh, oziroma, agencija bi morala podati to poročilo. Kaj ti agencija mora v svoje letno poročilo vključiti tudi poročila o svojih dejavnostih v tretjih državah. Če primerjamo sporazume o statusu, lahko ugotovimo, da so ti sporazumi v številnih primerjih različno formulirani. In predvsem, ko gre za posebne pravice uradnikov eh, Frontexa, te niso enotno določene to lahko privede do pravne negotovosti. Zato je nujno, da so ti sporozumi o statusu poenoteni. Pričujoča sporozuma o statusu sta v skladu z vzorcem, ki ga ima komisija za takšne primere. Predlagam nadaljne formalne korake, eh, treba je potrditi tudi sklepe sveta. Rok za ložitev predlogov sprememb je 21. januar. Glasovali bomo 28. januarja v odboru in pa na plenarnem zasedanju marca. Zahvaljujem se vsem kolegom za sodelovanje in veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala lepa sedaj pa poročevalci v senci. Najprej gospa Metsula iz ELS, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, srečno novoletov sem skupaj. Hvala lepa Betini Volac za upravljeno delo v zvezi z eh, priporočili o sklenitvi sporazuma o statusu. Za Črnogoro in pa Srbijo gre torej za delovanje Frontexa na teritoriju teh dveh držav. Kako smo slišali, to ni prvi sporazum o statusu, o katerem se bo izrekel parlament. Takšni sporazumi predstavljajo sestavni del zavezujočega okvira za delovanje Frontexa, kjer eh, torej za tiste države, kamor so napotene ekipe z določenimi pooblastili. to spada pod uredbo iz leta 2016. Sedaj pa smo to uredbo nadomestili z uredbo iz leta 2019, za katero sem bila sama poročevalka. Posodobljene določbe morajo biti upoštevane tudi pri operativnih načrtih iz tovršnih sporazumov o statusu. Hvala. V imenu Renew gospod Šmeker. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalki za upravljeno delo. Kratek bom. V imenu skupine Renew bomo z veseljem podprli vaše poročilo. Želimo, da bi parlament podprl ta dva sporazuma. Naša skupina že dolgo podpira Frontex poleg tega pa imamo pravno zavezujoči okvir, ko gre za temeljne svoboščine in pravice. Tukaj je treba zagotoviti preglednost in pa odgovornost ukrepov Frontexa v tretjih državah. Sporozum zato pozdravljam. Samo nekaj manjših pripomb v zvezi z sporozumom o statusu za Črnogoro in pa Srbijo. Mislim, da obstajajo razlike pri ubeseditvi, ko gre za odgovornost, ko gre za ulogo uh, članov Frontexa kot priče v postopkih v Črnegori in pa Srbiji. Tukaj bi morali v prihodnih sporazumih poenotiti ubeseditev. Pa še nekaj je treba izpostaviti in sicer. Dobro je, da imamo določbe glede človekovih pravic in nediskriminacije. pravzaprav bi tukaj pričakovali izključno omembo bodi si evropskih ali mednarodnih eh, sporozumov o človekovih pravicah, recimo listine o temeljnih, svoboščin, o temeljnih svoboščinah ali pa konvencije ZN. Skratka, zdi se mi, da bi bilo bolje, če bi te mednarodne konvencije, ti mednarodni sporazumi bili tukaj izključno omenjeni. No, ampak to so samo manjše pripombe, mi bomo podprli vaše poročilo. Hvala v imenu zelenih. Romeo Franc. Okay. Um, Nažalost ga ni tukaj, ampak morda bi imenu zelenih povedala, da polno podpiramo stališče poročevalke, ko gre za preglednost, ko gre za poenotene določbe. Jasno mora biti, da če Frontex deluje zunaj teritorija EU, je še vedno zavezan evropskemu pravnemu redu in pa listini o temeljnih svoboščin. Ampak sinjam se, to bi morali eksplicitno omeniti. Zahvaljujem se poročevalki in poročilo bomo podprli. Thank you for ECR. Hvala za EKR, gospod Stanislav Pocinski. Ne, gospod Pokačini, boste vi prevzeli besedo? Here, but, uh, we... Ja, želel sem povedati, da kolega ni tukaj, ampak da podpiramo poročevalko. Thank you. And how about Sira Rego for the GUE? Not, not here. You go. Sira Rego, Zague. Gospa Bjork. Nisem spremljala tega dosija, ampak glede na to, da smo proti operacijam Frontexa v tretjih državah, eh, bomo težko podprli ta sporazum. V teh regijah prihaja do hudih kršitev tako evropskega prava, kakor tudi mednarodnega prava. Mikrofon, prosim. Sedaj pa bi dal besedo še predstavniku komisije, gospod eh, Oliver Sefard, ali želite besedo? Hvala lepa, dobro jutro in srečno novo leto vsem skupaj. Kakor veste, je bila Zahodna balkanska pot ena izmed glavnih eh, tranzitnih poti v času begunske krize v letih 15 in 16 in takrat Frontex ni imel mandata za napotitev mejnih in obaljnih straž v tretje države. Zato smo se dogovorili o spremembi uredbe iz leta 2016. Eh, sedaj smo Frontexu dali možnost, da napoti ekipe obaljnih, obaljnih in mejnih straž na teritorij tretjih držav. Seveda, vedno v skladu z eh, sporazumom s to tretjo državo. Um, še pred uh, potem, ko je stopila v veljavo nova uredba, smo končali pogajanje z vsemi šestimi zahodnobalkanskimi državami. To je povedala tudi poročevalka. Vsi sporazumi, ki temelijo na uredbi iz leta 2016, bi lahko postali operativni z napotitvijo obaljnih državljanov in obmejnih straž še pred iztekom letošnjega leta. Ampak to je odvisno od napredka, ki bo dosežen v vseh eh, petih zahodno-balkanskih državah. Mi smo skušali pri teh sporazumih upoštevati naš model za te namene, ampak pogajanja so pač imela svojo lastno dinamiko. Razmere se razlikujejo od države do države in države imajo tudi različne interese. Ampak mislim, da je komisiji uspelo obdržati horizontalni pristop, ko gre za glavne elemente. To pomeni eh, imuniteta samo eh, v času mandata mandat za obaljne in eh, omejne straže, pristojnosti teh ekip so enake v primeru vseh sporazumov, pravila za očkodnino so identična v vseh sporazumih in enako velja za določbe v zvezi z eh, temeljnimi svoboščinami in pravicami. Kar se tiče temeljnih svoboščin in pravic, obstaja pri teh dveh sporazumih majhna razlika. Ko gre za sporazum za Srbijo, Srbija ni želela omenjati spolne identitete. Rekli so, da srpsko pravo tega termina ne pozna. No, ampak kot so povedali tudi poročevalci v senci, ekipe Frontexa so zavezane evropskemu pravnemu redu. To pomeni, da morajo spoštovati eh, tudi deseti člen o kvalifikacijah za azil. V tem členu pa je jasno omenjena spolna identiteta, ko gre za prošnje za azil. kar se tiče omembe mednarodnih konvencij ali evropskih konvencij, mislim, da je to pokrito z 12. členom, kjer govorimo o spoštovanju mednarodnih zavez. To pomeni, da je treba spoštovati vse mednarodne konvencije, kakor uh, seveda. Um, je to mednarodna konvencija o človekovih pravicah. Kakšen bo naš pristop? Torej, kot sem povedal, si, želim, si želimo, da bi vseh pet sporazumov bilo operativnih do konca letošnjega leta. In kot je priporočila poročevalka, se bomo pol odločili za skupen pristop, za harmoniziran pristop. Upoštevali bomo novo uredbo o Frontexu, ki je stopila v veljavo decembra. In v skladu z to novo uredbo bomo posodobili na harmoniziran način tudi vse te sporazume. Odpravili bomo tudi druge manjše razlike. Mislim, da je to vse z moje strani eden izmed poročevalcev v senci je omenil priče. Torej, tukaj je prišlo do ene spremembe in sicer na, za, na zahtevo Zahodno-Balkanske države, da bi lahko priče zaslišali tudi v nacionalnih sodnih postopkih. No, ampak vzorčni sporazum o statusu je bil tukaj spoštovan, predvideli smo samo ta dodatni element. Vendar pa to ne predstavlja bistvene razlike. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Now back to you. Prav bolas. Gospa Vulas, izvolite besedo za povzetek razprave. Zahvaljujem se pris za prispevke poročevalcev v senci in za prispeve komisije. Želim povdariti naslednje. Želim si, da bi skupni ukrepi agencije in držav na osnovi teh sporazumov privedli do večje varnosti, pa tudi do večjega spoštovanja temeljnih svoboščin. Ne glede na to, ali um, to temeli na mednarodnih konvencijah ali na Evropski listini o človekovih pravicah. Tukaj je treba vsekako spoštovati te pravice. Ko gre za države Zahodnega Balkana, so to države v našem neposrednem sosedstvu, če želimo um, z njimi sodelovati, je treba ob tem zagotoviti odgovornost in zaupanje. Uh, balkanske države imajo tudi evropsko perspektivo in zato je tesnejše sodelovanje z njimi v interesu vseh nas. Veselim se nadaljnega konstruktivnega sodelovanja in hvala vsem skupaj. Okay. Hvala. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za točko 6. Vprašanje komisiji za pisni odgovor z dne 18. septembra 2019 o nezakoniti uporabi šengenskega informacijskega sistema strani organov Združenega kraljestva. To vprašanje je vložilo več poslancev skupine Renew. slišali bomo predstavitev komisije. Tukaj gre za zaskrbljujočo zadevo. Večkrat smo razpravljali o tem vprašanju. Septembra je bilo predloženo pisno vprašanje, ampak odgovora v, roku, v predvidenem roku šestih mesecev ni bilo čeprav poslovnik v tretjem členu predvideva odgovor v okviru um, šestih mesecev, tako določa 138. člen. Uh, komisijo smo sedaj pozvali naj ustno poda odgovor. Uh, odgovarjal bo gospod Marko Sulon, ki je vodja oddelka za informacijske sisteme za meje iz enote za migracije in varnost Evropske komisije. Tudi poslanci, ki so predložili to vprašanje, bodo lahko predstavili svoja stališča in tudi drugi poslanci bodo seveda dobili besedo, če bodo to želeli. Za to točko je predvinjenih 30 minut. Zato prosim, da ste vzdrženi pri času zagovora. Vsak poslanec bo dobil dve minuti. Najprej pa bomo slišali ustni odgovor komisije na to ustno vprašanje članov odbora Libe. Izvolite, komisija. Hvala lepa. Lepo zdrav vsem skupaj. Komisija se iskreno opravičuje za zamudo pri odgovoru na to občutljivo in pomembno vprašanje. Predsednica von der Leyen je vse člane kolegija pozvala naj pazijo na to, da bodo redgo, redno odgovarjali na ustna vprašanja Evropskega parlamenta. Proces za pisni odgovor je tudi že bil sprožen, kar se tiče samega vprašanja. In postopka ocene. Komisija ne more podati svojih komentarjev o evalvacijskem poročilu v zvezi z šengenskim informacijskim sistemom. Lahko pa kaj več povem o postopkovnih um, vidikih tega dosjeja. Kakor veste, je šengenski evalvacijski obisk eh, Združenega kraljestva potekal v septembra 2017. Komisija je poročilo sprejela maja 2018 in to poročilo je predala Evropskemu parlamentu in svetu. 16. maja 2018 je komisija predstavila glavne ugotovitve te ocene delovni skupini Evropskega parlamenta. Na osnovi sveta je delovna skupina o tem razpravljala 19. junija 2018. in v tem primeru so razpravljali tudi o follow-up ukrepih. Um, ugotovili so, da bi Združeno kraljestvo moralo biti izključeno iz SESIS-a. Drugi ukrep pa je bil ta, da so pozvali komisijo naj eh, objavi priporočila in svetuje Združenem kraljestvu naj pripravi akcijski načrt. Uh, svet se je odločil, da ne bo združnega kljestva izključil iz SIS, pozvajo komisijo naj nadaljuje z elovicijskim procesom. Um, so pa dali možnost združenemu kraljestvu naj predloži srednjeročni načrt. Vseeno je komisija začasno prekinila evalvacijski proces v luči pogajan o brexitu in pa v okviru rezervnih ukrepov v primeru brexita brez dogovora? Uh, Glede na to, da bo Združeno kraljestvo uporabljalo SIS um, v prehodnem obdobju do septembra 2020, no to prehodno obdobje bi lahko uh, Eh, bilo podaljšano tudi za eno ali dve leti. Komisija zato še naprej pripravlja priporočila za Združeno kraljestvo. Dobro, če je to izjava komisije, potem lahko pričnemo z razpravo. Želite še kaj dodati? Ne. Ne v tem trenutku. No, potem pa skupine. Eh, skupina Renew, ki je zastavila to vprašanje. skoraj da 20 članov je zastavilo vprašanje, 16-15. Gospa Intveld bo zastavila uh, vprašanje v imenu skupine Intveld, uh, eh, v imenu skupine Rinju. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej uh, majhen popravek. Uh, Komisiji, ki je dejala, da je prišlo do zamude pri odgovoru, ne, odgovor sploh ni bilo. Nekoliko sem presenečena nad odgovorom eh, Evropske komisije, nad ustnim odgovorom Evropske komisije. Najprej je komisija dejala, da ne želi komentirati eh, tajnega dokumenta, ampak eh, dokument je javen. In priporočam vsem članom tega odbora, da ga preberete, kajti zadeva je šokantna. Skoraj da na vsaki strani so izpostavljene zelo resne pomankljivosti pri izvajanju sistema SIS in moramo se eh, spomniti tudi tega, da je to država članica, ki ni eh, članica šengenskega območja, ker tega eh, ne želi. Eh, poleg tega pa niti ne želi več eh, biti eh, članica Evropske unije. Mi pa smo jim prijazno dali dostop do šengenskega informacijskega sistema in eh, obnašajo se kot kavbojci. In to je zares šokantno. Eh, nezakonite kopije, zato se je to pojavilo v medijih, eh, so povsem nesprejemljive. Ampak celotno poročilo eh, na skoraj da vsaki strani izpostavlja ja, resne pomankljivosti. Jaz bi rekla, da je prišlo do namerne zlorabe in nezakonite uporabe sistema. In najbolj ironična kršitev je pomankanje vzajemnosti. Torej, mi damo, dajemo Združenemu kraljestvu dostop do sistema, eh, v katerem od, uradno ne želijo sodelovati in pri tem eh, menimo, da bo to prispevalo k naši varnosti, zaradi tega, ker bodo nam eh, pomagali v boju proti terorizmu in tako naprej z informacijami, ampak oni tega niso nikoli storili. In sedaj nam je komisija ponudila dve možnosti. ali izključiti kraljest, Združeno kraljestvo iz tega sistema ali pa dati Združenemu kraljestvu eh, čas, da razmisli o sprejemljivi možnosti. Jaz vem, kaj je moj odgovor. Tako jih izključimo danes. Če eh, nekdo stori kaznivo dejanje, ga vržemo v zapor in ne rečemo, ja, no, vam bomo pa dali čas, da razmislite, kako bi lahko to popravili. Ne, prekršili ste zakon in greste v zapor. Pika. In kolegi, kritični moramo biti tudi eh, sami do sebe. Nikoli nisem bila del tega. Ampak eh, ta parlament ima celo uh, odbor za nadzor izvajanja šengenskega sistema. Kako to, da se to nikoli ni obravnavalo v tem odboru? In če gre tukaj za Združeno kraljestvo, me zanima, kakšne pa so kršitve v drugih državah. Zares sem pretresena. Torej, v zaključek. Komisija nam ni podala popolnih informacij, ne želi prevzeti svoje odgovornosti pri zagotavljanju uh, varnosti in pa celovitosti uh, šengenskega informacijskega sistema. Tukaj citiram poročilo. Uh, torej, ne upravlja svoje dožnosti do državljanov. To, to je prvič. Drugič, Združeno kraljestvo, ne vem kako naj se eh, uljudno izrazim, Združenemu kraljestvu ni mar za izpolnjevanje obveznosti in zavez. In tretjič, eh, ta parlament eh, očitno tudi ni bil dovolj kritičen. In četrtič, pričeli bomo z pogajanji z Združenim kraljestvom o našem prihodnem odnosu. Ja, no če eh, Evropska komisija tako gleda eh, na odnose z Združenim kraljestvom, dokler je Združeno kraljestvo še članica in eh, je s tem v pristojnosti Evropskega sodišča, kaj potem to pove o nadaljnem odnosu? Za me je situacija povsem jasna. Nobenega dostopa do šengenskega informacijskega sistema več za Združeno kraljestvo. In če je takšno obnašanje našega partnerja, potem moramo biti zelo jasni, da pod takšnimi pogoji ne moramo sodelovati. Hvala lepa. Hvala, gospa Intveld. Gospa Deli je prosila za besedo, izvolite. <laughs> Najlepša hvala, se upravičujem, nisem eh, mislila, da bom tako hitro na vrsti. Povsem se strinjam z uh, vprašanjem, eh, začarana sem nad ustnim odgovorom komisije. Mislim, da je potrebna pozorna preiskava in uh, zaenkrat uh, ni uh, nobenih znakov, da bo se to zares zgodilo. Nimamo nobenih podatkov o tem, kdo je dobil te podatke. Uh, ne vemo, kateri državni organi Združenega kraljestva imajo kopije, katera zasebna podjetja imajo kopije in katere tretje države imajo kopije teh podatkov. Mislim, da so posledice izjemno resne. Pisno vprašanje eh, je namenjeno komisarju Kingu in se nanaša na praktične korake Združenega kraljestva, vendar pa je komisar King rekel tudi, da imajo tudi druge države članice eh, težave pri tem, katere države članice so to. Eh, komisija eh, bo morala podati podatke o tem, kako je z zaščito teh podatkov. Kot članica odbora za nadzor šengenskega informacijskega sistema, Pa mislim, da je ironično, da je uh, to, ta škandal razkril European Observer, medtem pa mi, poslanci Evropskega parlamenta, nimamo podatkov o tem. Dobro vem tudi, da je Julian King eh, podal komentar v članku in dejal, da gre za uh, zaupne pogovore z posameznimi državami članicami. Mislim, da moramo biti povsem jasni. Po dveh letih eh, ni nobene tajnosti pri tem. Dokument je bil javno objavljen in ga ne bi smeli več obravnavati kot eh, zaupen dokument, ker to ni. In vedeti moramo natančno, kaj se je zgodilo, kaj ti eh, tisti, ki so bili v tem primeru prizadeti, si zaslužijo odškodnino. In Še eno vprašanje. Britanska vlada je uporabila eh, patriotski akt za to, da bi dobila dostop do uh, teh eh, dokumentov in sicer za angliška podjetja, čeprav so prej trdili, da se to ne more zgoditi. Če komisija ne bo nič povedala o tem, potem ne bo to zgolj odprlo oči. Eh, in ministrstvo za notranje zadeve je govorilo o intelektualni lastnini eh, v primeru kraje zaupnih podatkov. Gospoda Ali, prosim, da zaključite. Komisija mora zares razjasniti to zadevo. Zanima me, ali je komisija kaj dejala v zvezi z. Eh, tem izgovorom eh, v zvezi z intelektualno lastnino in kateri koraki so bili eh, sprejeti, da bi Združeno kraljestvo vrnilo te ukradene podatke in kako bo komisija preprečila nadaljno širjenje teh podatkov. To ni omenjeno v nobenem izmed dokumentov. Hvala. Gospa Zipel je naslednja. Ampak prosim vas, da. Ne prekoračite svojega časa, ker bomo sicer imeli zamudo pri drugih točkah. Najlepša hvala. Začela bom z zelo splošno pripombo. To je le še en primer, ki jasno kaže, da tako komisija, kakor tudi parlament eh, ne morete svoje pozornosti usmerjati zgolj na novo zakonodajo, ampak da moramo veliko več časa posvetiti izvajanju eh, naše že sprejete zakonodaje. Kajti eh, zagotovo se tukaj pojavljajo velike vrzeli, kot smo lahko videli rada bi podprla Sofi Intveld eh, pri vsem, kar je povedala. In rada bi se vrnila k dvema točkama, ki jih je izpostavila in s tem zastavljam vprašanje komisiji. Kakšne so splošne posledice vsega tega? Ni dovolj, da rečete, ja, ja, imamo še odprto vprašanje z drugimi državami članicami. Kaj to pomeni? Kaj bomo storili, da bi izboljšali situacijo? Kaj bomo storili, da bi zagotovili ustrezno izvajanje? In že zdaj eh, želim zahtevati, da se komisija vrne k temu vprašanju in podpira poroča temu odboru o posledicah in pa ugotovitvah. Drugo vprašanje pa se nanaša na prihodne odnose z Združenim kraljestvom. Spomnim se, da so številni dejali, da je zelo, zelo pomembno, da imamo zelo tesne odnose z Združenim kraljestvom na področju varnosti. Ampak kaj to pomeni? E, če pa vidimo, da se podatki nezakonito uporabljajo in eh, mogoče tukaj ne gre zgolj za šengenski informacijski eh, sistem, mogoče se podobne težave pojavljajo tudi pri ostalih eh, podatkovnih zbirkah. In to bi lahko bilo problematično, ko govorimo o nadaljnih odnosih z Združenim kraljestvom. Gospod Brian, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je da je uporaba podatkov strani Združenega kraljestva eh, deloma prekomerna, deloma pa nezadostna in to je potrebno izpostaviti. Ne gre zgolj za veliko kršitev pravice do zasebnosti, ampak gre tudi za našo varnost, kaj ti Združeno kraljestvo ne sinhronizira eh, podatkov. So, torej, nekdo drug vstopi v uh, zbirko uh, podatkov, ne vidi, da lahko podatki uh, tako rekoč uidejo iz tega sistema v Združenem kraljestvu. In to uh, je velika pomankljivost tega sistema. In zaradi tega se pojavlja veliko tveganje za našo uh, kolektivno varnost. In zato bi rad izpostavil, da je nesprejemljivo, da komisija ni takoj odgovorila na to vprašanje, gre za kršitev parlamentarnih pravic in uh, komisija tudi ni želela odgovoriti danes, kar je ravno tako nesprejemljivo. Pravila so povsem jasna. Komisija mora odgovoriti na vprašanje. Ta dokument ne bi smel biti zaupen dokument, kaj ti kaže na kršitve evropskega prava. In poleg tega eh, mislim, da bi morala biti skupina za nadzor nad izvajanjem šengenskega informacijskega sistema s tem na vsak način eh, seznanjena. Kot je dejala Sophie Intveld, moramo takoj eh, prekiniti dostop Združenega kraljestva do šengenskega informacijskega sistema. Nikakor Združeno kraljestvo ne more uporabljati podatkov iz tega sistema pod temi pogoji. In eh, komisija je dejala, da gre tukaj za zaupen dokument. Eh, če ne morete odgovoriti eh, pri javni seji, pa potem imejmo sejo za zaprtimi vrati, tako da boste lahko odgovorili na naše vprašanje. Prosim, povejte, kaj potrebujete, pod kakšnimi pogoji nam boste odgovorili, kajti dialog vsekakor potrebujemo. Kajti ne bomo vam pustili, da se odgovoru izognete. Pronda intervencijo delo zdi. No, za zaključek eh, pa bo besedo spet dobila gospa Intveld. Potem bo lahko še enkrat spregovorila tudi komisija. Ne želim prav veliko dodati. Imam le še dodatno vprašanje komisiji. Kaj te, eh, te kršitve so bile ugotovljene že leta 2015 komisija? je leta 2017 ugotovila, da kršitve niso bile ustrezno obravnavane. Zakaj torej komisija ni takoj sprejela odločitev, da izključi Združeno kraljestvo iz uh, SIS-a? pa tudi nobenih prednosti nismo imeli eh, pri naši kolektivni varnosti, zatem, ko je Združeno kraljestvo imelo dostop eh, do tega sistema. Zakaj komisija dovoljuje Združenemu kraljestvu dostop, eh, če niso nameravali niti odgovoriti na kršitve? Ne bom rekla, da je prišlo do pomankljivosti, to so bile kršitve prava. Parte de la comisión. Yo imeno komisije, eh, me zdaj zanima, eh, če bi radi še enkrat spregovorili. Želi kdo spregovoriti v imenu komisije? Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za ta vprašanja. Najprej naj odgovorim na nekaj eh, domnev, ki so bile tukaj izražene. Članek EU Observer Prija ne odseva popolnoma vsebine tega poročila. Poročilo ne pravi, da so podjetja Združenega kraljestva eh, imela dostop do zaupnih podatkov in da so lahko te podatke eh, posredovale naprej. Posredovale naprej. uporaba podatkov je dovoljena, če so spoštovana vsa določila zakonodaje, eh, še prav posebej eh, varstvo osebnih podatkov. Podatki v šengenskem informacijskem sistemu ne morejo biti posredovani tretjim državam ali pa organizacijam in poročilo specifično omenja, da Združeno kraljestvo ne more zahtevati teh eh, podatkov za hčerinska podjetja v ZDA. Glede na to, da ne moremo komentirati tega poročila. Kršitev eh, pravil ne pomeni, da neposredne izključitve države članice. Hkrati pa to tudi eh, objava tega članka ne pomeni, eh, da dokument več eh, ni zaupen dokument. Vendar pa je bil eh, ta dokument posredovan Evropskemu parlamentu in je bil obravnavan eh, maja 2018 v. Eh, skupini za nadzor šengenskega informacijskega sistema. To pomeni, da je komisija pripravljena razpravljati o tem poročilu pri tovrstnih sestankih, sejah. Rad pa bi vas spomnil tudi, da parlament eh, prejme vsa eh, poročila o oceni izvajanja šengenskega informacijskega sistema in sicer takoj, ko jih eh, komisija sprejme. No. No. Ste zaključili? Ne. In še zadnja točka. Dostop Združenega kraljestva do šengenskega informacijskega sistema ni bil posledica odločitve Evropske komisije. In tako, tudi, eh, tako tudi izključitev ni v pristojnosti Evropske komisije. O tem je razpravljala delovna skupina Evropskega sveta in odločitve sprejema svet sam, ne pa komisija. Hvala. Ja, no, več eh, vprašanj imamo. Eh, Koordinatori bi lahko nadaljevali z obravnavo te teme. To je ena možnost. Potem druga je, da bi nadzorna skupina za Schengen. Um, to obravnavala, oziroma koordinatori se morajo odločiti, kako s to zadevo nadaljevati. Eh, lahko pa tudi poročilo odbora Libe v Schengenu vključi to zadevo. Eh, glede na to, da nismo zadovoljni eh, z odgovori komisije in dejansko res nismo zadovoljni, mislim, da bodo morali to temo ponovno obravnavati koordinatori, da bomo dobili bolj zadovoljive odgovore. Najlepša hvala vsem, ki ste se udeležili te razprave, hvala tudi predstavnikom komisije. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko in sicer točko 7. Eh, gre pa za eh, misijo Evropskega parlamenta v Evropskem centru za nadzor nad drogami in odvisnostjo od drog v Lizboni. Ta misija je potekala 30. in 31. oktober 2019. Zdaj bomo slišali poročilo z te misije. In sicer gre za notranja pravila eh, Evropskega parlamenta, ki omogočajo vsakemu odboru, da vsake dve leti pošle tri člane v agencijo, eh, katere delo odbor obravnava. To delegacijo je vodila eh, Katerina Kiniči in ona nam bo zdaj predstavila poročilo o tej misiji. Gospa Kiniči, eh, ne v veliko čast mi je, da vam lahko dam besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. 30. in 31. oktobra je potekala misija odbora Libe v uh, Lizboni in sicer je šlo za obisk Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Jaz sem uh, zastopala um, naš odbor pri tej misiji, uh, ker uh, se drugi tega niso mogli odeležiti iz različnih uh, razlogov. Aleksis Gozdel je bil prisoten eh, kot vodja centra eh, in eh, mislim, da je obisk odlično eh, potekal. Eh, in eh, sicer eh, zaradi razpoložljivosti eh, centra in eh, zahvaljujoč eh, odličnemu delu gospoda Taljata v, v, v odboru eh, Libe. Rada bi se zahvalila tudi eh, političnim svetovalcem eh, skupine Evropskega parlamenta, ki so eh, pripomogli k odličnemu poteku eh, misije v Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Ta misija je potekala tri leta po prejšnjem obisku, šlo je za oceno opravljenega dela, za uporabljeno metodologijo. Eh, delo Evropski centr za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami zelo učinkovito uh, opravlja in uh, spremlja tako uporabo drog eh, v Evropi, kakor tudi uh, zasvojenost z drogami. Pri tem obravnavajo tudi uh, nove droge, ki se pojavljajo na trgu prvi dan uh, smo se ukvarjali predvsem z zasvojenostjo z uh, drogami. Od leta 2017 je prišlo uh, do uh, povečanja zasvojenosti. In uh, poleg tega je uh, prišlo tudi uh, do večje smrtnosti. Uh, Eh, zaradi zasvojenosti z drogami. Najbolj razširjen ostaja kanabis eh, in pa ostajata kanabis in pa eh, heroin. Osem tisoč dvesto smrtnih primerov je bilo zaradi zasvojenosti z drogami. Če prištejemo še Norveško in pa Turčijo, ki sta podpisali za to agencijo dogovor o sodelovanju, pa je število smrtnih žrtev še večje. Potem smo obravnavali nove eh, droge. od leta 2017 se je pojavilo 730 eh, novih substanc na eh, trgu, vendar pa se ta številka še povečuje, kajti vsak dan se na trgu eh, pojavljajo nove droge. Potem pa je tukaj tudi fentanil, ki se uporablja v zdravstvu, pa tudi v veterinarski medicini. In če se neustrezno uporablja, eh, lahko pride do zasvojenosti. In lahko ima eh, to zdravilo tudi eh, psihodelične lasnosti. Že eh, majhne doze so lahko nevarne vendar pa je dostop do fentanila izjemno lahek. Leta 2017 je sistem za zgodnje e, opozarjanje e, opozoril na več kot 500 primerov zasvojenosti z e, to drogo, kljub temu pa dostopnost, ostaja, dostopnost do fentanila ostaja izjemno lahka. Poleg tega to uporablja tudi, uporablja tudi združbe organiziranega kriminala uh, in Poleg tega je potrebno povdariti tudi, da se pojavljajo nove države, iz katerih prihajajo uh, droge in sicer uh, Indija in pa Kitajska uh, v preteklosti. Uh, Eh, je šlo v glavnem za druge iz eh, severne eh, in pa vzhodne Afrike. Drugi dan misije je bil posvečen dejavnostim centra za spremljanje drog in pa zasvojenosti z drogami. Eh, šlo je za oceno dejavnosti tega centra. In uh, ta center je pod nadzorom uh, in ocena poteka vsakih šest let. Uh, 2017 je potekala zadnja zunanja ocena, zaključena je bila leta 2018 in zaključeno je bilo, da center dobro deluje. Uh, poleg tega pa je bilo izpostavljeno tudi, da bi uh, lahko lahko še izboljšali delo tega centra, če bi poskrbeli za večjo prepoznavnost eh, in za boljšo uporabo eh, informacij, ki jih zagotavlja ta eh, center. Poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za širšo uporabo podatkov, kot v tem trenutku. Zunanja ocena se ni ukvarjala z. Uh, možnostjo razširitve obsega uporabe tega centra tudi eh, na druge oblike zasvojenosti. Namreč eh, pri zasvojenosti ne gre zgolj eh, zasvojenost z drogami, ampak tudi zasvojenost z alkoholom, za odvisnostjo od interneta in tako naprej delo eh, centra je ostalo eh, stabilno, tudi stroški so ostali podobni. Eh, nobenih težav ni pri delu centra, ki še naprej opravlja svoje delo z odličnimi rezultati in skrbi za optimalno uporabo finančnih in pa človeških verov, ki so mu na voljo. No, v zaključek, gospa predsedujoča, naj povem, da je ta misija omogočila, da smo ugotovili, da eh, center odlično deluje, da imajo odlično metodologijo dela, ki smo jo lahko tudi podrobno spoznali. Poleg tega, delo, ki ga upravlja uh, center, uh, prispeva uh, k delu, ki ga upravljajo inštitucije. Eh, na področju drog in pa trgovanja z eh, drogami. Eh, gre za zagotavljanje zaupnih in zanesljivih informacij v zvezi z drogami in zasvojenostjo z drogami. Poleg tega smo lahko ugotovili tudi, kako zelo pomembna je finančna podpora temu centru v okviru pogajanj o večletnem finančnem eh, okviru. Potrebno je zagotoviti ustrezno finančno podporo temu centru, še prav posebej, če bomo razširili področje delovanja tega centra. Poleg tega eh, bi morali eh, zaključke dela tega centra v večji meri uporabljati. V zadnjih letih je nažalost prišlo eh, do eh, povečanja zasvojenosti z drogami in to ima dramatične posledice. Kot je povedala direktorica eh, Europola Katarin de Bol in to je zapisano tudi v skupnem poročilu Europola in Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami ostaja eh, trgovina z drogami ena izmed najbolj dobičkonosnih dejavnosti eh, združb organiziranega kriminala in na ta način se financirajo tudi druge oblike kriminala. Eh, pomembno je, da razmislimo o politikah za boj proti trgovini z drogami. To je pomembno tudi za javno zdravje, kajti druge predstavljajo uh, veliko grožnjo, predvsem za mlade. Zaradi tega se je potrebno sredotočiti na ukrepe za boj proti nezakoniti trgovini z drogami. Mislim, da je bila ta misija zelo pomembna uh, in uh, da je zelo pozitivno potekala. Uh, pokazala pa je tudi, da Evropski centr za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami odlično pravlja svoje delo. Najlepša hvala. Senjora Kiniči. Hvala, gospa Kiniči. Eh, zahvaljujem se vam za to natančno in zelo podrobno poročilo. Eh, dobro je tudi, da ste nas obvestili, da center dobro deluje in uporablja primerno metodologijo. Torej, dovolj informacij ste dobili, ki so tudi eh, primerljive in če bi ta center bil v zadostni meri financiran, bi lahko svoje delo še izboljšal. Eh, naprimer, ko gre za analizo smrtnosti zaradi eh, prevelike uporabe drog in podobno. Eh, poleg tega so z drogami povezana tudi huda kazniva dejanja. Torej ne gre samo za zdravje, ampak tudi za prihodnost teh mladih, ki zapadejo v odvisnost od drog. Po tem poročilu bi rada vprašala zdaj vse prisotne kolege, če eh, želi kdo kaj dodati. Mislim, da ne, a vendar le izvolite besedo. Uh, yes, you, uh, Hvala, gospa predsedujoča. Mm, pred kratkim sem prebrala poročilo o trgu za droge v Evropi, ki ga je center izdal pred kratkim. Um, to je zelo pomembno poročilo in ne dvomim, da ta center upravlja svoje delo uh, zelo dobro. Um, kokain se spet vrača v Evropsko unijo, sama prihajam z Polske in uh, uh, Polska velja za največji trg s kokainom v vzhodnji Evropi. To poročilo uh, tudi navaja, da se oblasti borijo proti temu pojavu. Mhm, vendar pa vseeno kokain dosega rekorde. Ampak kljub vsemu je prišlo samo do devetih zasegov eh, kokaina v zadnjem letu. Mogoče lahko to pokomentirate, gospa Kiniči, ker več veste o tem. Kako ta center določa prioritete držav in pa financiranje? Uh, Eh, če si pogledamo naprimer te številke, ki prihajajo z Polske. Hvala. Okay. E, el... Tudi gospod Arvanitis je prosil za besedo, izvolite. Mikrofon. Na sespo, aptigardjamu, e, eh, ime potuša. Pozdravljeni in srečno novo leto vsem. Nažalost eh, sem takrat zbolel in nisem mogel na misijo, ampak rad bi pa z vami podelil svoje mnenje v zvezi s tem centrom. V zadnjih 35 letih eh, se ukvarjam s to temo, s temo drog in zasvojenosti, kot eh, predsednik rehabilitacijskih skupnosti v Grčiji. Ta center je res zelo pomemben tudi za eh, rehabilitacijo. Mm, posebej v moji državi. Znanje, ki ga ta center ima, uporabljajo različni rehabilitacijski centri po Evropi. Sam osebno poznam uh, direktorja uh, tega centra, in uh, eh, osebi tudi povsem zaupam. No, imam pa nekaj idej uh, za naslednja leta. Mislim, da uh, se moramo zavedati še ene stvari. Priča smo novemu pojavu. In sicer gre za uporabo več snovih krati. Uh, Um, revnejši deli prebivalstva so uporabljali eno samo snov, uporabljajo tudi alkohol, ampak zdaj se uporablja več snovi hkrati in uporabniki eh, imajo potem tudi psihiatrične in psihološke težave. Tako da eh, na ta način eh, se ustvarja tudi neka nova skupina uh, uživalcev drog. v moji državi, v Grči, imamo tudi neosintetične droge. Mislim, da bi centr za spremljanje drog in zasvojenosti moral nadzorovati tudi druge odvisnosti, naprimer od eh, igr na srečo, alkohola in podobno. Evropska unija ima na voljo to um, um, učinkovito urodje za boj proti odvisnosti, mislim, da bi ga morala bolje uporabljati. Naša politika glede zlorabe drog v Evropske unije bi morala postati harmonizirana. Potrebovali bi enoten evropski model glede tega, kako se bomo zoprstavili um, temu hudemu problemu. Samo še minuto, prosim. In eh, nekateri uporabniki začnejo druge uporabljati že pri 12 letih. To je res grozljivo. Hvala. Hvala vsem, ki ste se oglasili. Prisrčno se zahvaljujem tudi gospe Kiniči za njeno predstavitev. Eh, vsi ste podali tudi zanimive komentarje eh, in izkušnje gospoda Arvanitisa so nam tudi dale misliti. No, zdaj pa gremo naprej osma točka današnjega dnevnega reda. Gre pa za eh, predstavitev odhok delegacije, ki je obiskala Malto eh, decembra. Gospa Intveld, eh, ki je vodila to delegacijo odbora Libe, nam bo zdaj predstavila misijo. Izvolite. Hvala. Mislim, da sem lahko razmeroma kratka. Podala bom pregled tega, kaj je naša delegacija počela na Malti. Od tega obiska delegacije je parlament tudi že razpravljal o Malti in sprejel resolucijo 18. decembra. Zaključki so že bili podani. Ampak kljub vsemu se mi zdi pomembno, da člani tega odbora obvestimo o tem, kako je do delegacije sploh prišlo, kakšen je bil program in kaj smo na Malti počeli. Najprej bi se pa zahvalila sekretarjatu, še posebej bi izpostavila njih in njihovo delo, zato ker so res eh, delali čudeže pri organizaciji. Samo v nekaj dnevih je bilo vse organizirano in resnično se jim iz srca zahvaljujem za to. No, razlog, zakaj smo tako hitro odpotovali na Malto, je bil v tem, da je prišlo do dramatičnega razvoja dogodkov pri policijski preiskavi eh, umora eh, Dafne Karuana Galicija. Nameravali smo Malto obiskati kasneje, ampak zdelo se nam je, da smo prisotni prav v tem trenutku in sicer iz dveh razlogov. Najprej, da bi iz prve roke eh, izvedeli, kaj se dejansko dogaja. Namen takega obiska pa ni samo zbiranje informacij. Gre tudi za to, da se pošle jasen signal Evropske unije, da nam je mar, da nas to skrbi in da smo tudi prisotni na terenu. Imeli smo sestanke s premijejem, z namestnikom premijeja, z ministrom za pravosodje. Eh, to je potekalo v torek zjutraj, potem smo se srečali tudi s predsednikom, eh, z eh, generalnim tožilcem, s policijskim komisarjem, z njegovo ekipo in pa še posebej z vodjo preiskave tega umora. Govorili smo tudi s predsednikom parlamenta, z vodjo opozicije, z ombudsmanom, pa tudi s predstavniki družine Dafne Karuana Galicija. Govorili smo z aktivisti, eh, novinari, mm, pa tudi z odvetniško zbornico. Program je bil res zelo natrpan, ampak dobili smo eh, zelo široko sliko situacije. Kar pa se tiče naših zaključkov, naj povem naslednje. Ena pomembna ugotovitev je bila, da končno prihaja do napredka pri preiskavi umora, ampak ni pa napredka pri povezanih preiskavah, podobnih preiskavah, ko gre za ljudi, ki so vključeni in imajo pri tem kakršne koli interese. Mislim, da bi napredek moral biti dosežen na vseh teh področjih, pa tega napredka ni. Eh, predvsem nas eh, eh, skrbi tudi premijer, ki je napovedal svoj odstop. Čez nekaj dni naj bi se to zgodilo, ampak na svoji funkciji je ostal še kar nekaj tednov po napovedi in to zelo ogroža integriteto preiskave. In trenutno dogajanje je tudi, eh, ne pomirjamo jih strahov. Imamo javno preiskavo, ki poteka. Ta je pripeljala tudi do novih pričanj, zbrani so bili novi dokazi. Zelo pozitivno vlogo pa je odigral tudi Europol. Europol je na Malti stalno prisoten. Potem eh, je Beneška komisija povdala tudi um, nadaljna priporočila, um, tega se zavedamo. Um, priporočila so zelo natančna, ampak bomo videli, kako se bodo izvajala. Delo na tem področju se je vsaj uh, začelo. Ampak kot sem rekla, eh, napredka pri preiskavah korupcije, pranja denarja in pa povezanih eh, kaznjivih dejanj ni, še posebej ne pri tistih, ki eh, imajo kakršenkoli interes pri tem. Potem tudi medijska svoboda in varnost novinarjev nas zelo skrbita, ti dve področji sta namreč zelo povezani. In na podlagi teh ugotovitev in ugotovitev prejšnjih misij ter prejšnjih dejavnosti spremljanja smo pripravili resolucijo in jo sprejeli. Tudi tam na terenu smo uh, pozvali Evropsko komisijo naj takoj sproži dialog z Malto o okviru pravne države. In danes lahko z obžalovanjem ugotovim, da se to še ni zgodilo. Komisija je izrazila svojo skrb, poslala je pismo malteški vladi, kar je že eh, več kot je prejšnja komisija eh, naredila v dveh letih in pol, torej nekaj vendarle gre naprej, stvari se počasi premikajo, ampak vse skupaj je zelo eh, počasno in previdno. Mm, mi smo potem tudi poslali dve pismi eno pismo za komisijo s temi sporočili, eh, eno pa svetu. Namreč eh, svet je imel svoj vrh nekaj dni zatem eh, in eden od udeležencev je bil Joseph Muscat sam. Torej, svet smo pozvali naj tudi sproži to temo, naj se pogovori o tem, ampak svet našega poziva ni upošteval. Upam, da bodo vsaj premogli toliko vljudnosti, da odgovorijo na naše pismo in eh, da nas eh, bodo obvestili o tem, o razlogih, zakaj je bil naš predlog zavrnjen. No, to je moje poročilo o misiji. Zahvaljujem se vsem članom delegacije, najprej zato, da so bili dostopni, da so bili dosegljivi, eh, čeprav je šlo za misijo organizirano v zelo kratkem času prihajamo iz različnih skupin, eh, iz različ, imamo različna prepričanja, ampak delovali smo zelo kolegijalno. Mm, mm, delo je potekalo v konstruktivnem duhu in svojim kolegom se za to tudi zahvaljujem. Hvala. Hvala za predstavitev poročila, gospa Intveld. No, kot ste opazili, me nekaj časa ni bilo, mm, zato ker sem moral. Eh, mm, na nek drug sestanek. Kot član parlamenta imam namreč veliko obveznosti. Zahvaljujem se gospe Pagasa Urtundua, ker me je v tem času nadomestila za predsedniškim pultom. In tudi sam bi eh, se rad zahvalil za eh, delo, ki ga je opravil sekretarjat. Eh, Um, sekretarjat je pripravil to misijo, um, bili so prisotni, spremljali so um, naše delegate. Um, šlo je za res uh, hitro organizirano misijo, ad hoc misijo na Malto in uh, po zaslugi sekretarjata so naši člani lahko dobro opravili svoje delo. Hvala vsem, da ste res v tako kratkem času organizirali tako zahtevno misijo, ki je bila deležna tudi velikega pritiska. No, zdaj pa se lahko oglasijo še drugi člani te delegacije, ki so danes prisotni na sestanku odbora Libe. Gospa Metsola bo začela. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala, Sofi hvala vsem članom delegacije za njihovo iskreno sodelovanje. Sama sem bila tudi udeležena, zahvaljujem se Sofi in pa sekretarjatu, ki je delal noč in dan takrat, da je misija lahko potekala. To je bila mm, tako z časovnega kot vsebinskega vidika zelo občutljiva misija. No, mm, pravzaprav gre za nadrealistično dogajanje na Malti. Ehm, Dafne Karuana Galicija je bila umorjena dve leti nazaj, eh, vzpostavljene so bile povezave z uradom eh, predsednika vlade. Ehm, mm, Malta je zdaj na neznanem področju, v neznanih vodah. Eh, ehm, Premijer je napovedal svoj odstop, to naj bi se zgodil ta teden, ampak Eh, že dolgo je na oblasti in v tem času je močno oslabil institucije. Ljudje in civilna družba protestirajo, zahtevajo eh, pravičnost in odgovornost in to mislim, da res ni preveč, za kar prosijo. Sin eh, Dafne Karvana Galicija, Matthew, je rekel, da brez sprememb ne bo pravice in prav ima. Tudi, če mu skat zapusti svojo funkcijo, to ne bo rešilo vseh težav, ki smo jih ugotovili na misiji. Uh, Na zadnjem plenarnem eh, zasedanju tega parlamenta smo sprejeli resolucijo. Ta resolucija se ukvarja s številnimi področji, ki jih eh, bo Malta morala urediti. Eh, Naprimer z um, imenovanjem v institucije, s pravosodjem, potem uh, s parlamentarci in njihovimi funkcijami, potem ko gre za. Um, um, pravosodje in pa pravosodne funkcije, potem prodajanje potnih listov in podobno. Ta parlament želi podpreti maltežane. In eh, upam, da bomo tudi presegli to razdeljenost države, ki se je zelo povečala v času muskatove vladavine. Evropska unija ima na voljo orodja, um, za vladavino prava, da bi morali bolje uporabljati in jih tudi izboljšati. Um, Potrebovali bi več ukrepov za to, da se po Evropi eh, zaščiti novinarje. Mi tukaj v parlamentu moramo zagotoviti, da bodo spremembe hitre in drastične. Vsem se želim še enkrat zahvaliti za to, da ste omogočili to misijo. Hvala vsem kolegom, da ste bili odprti, da ste Eh, videli, kaj se na Malti dejansko dogaja in da smo lahko na koncu tudi sprejeli to resolucijo, ki je bila široko sprejeta, ne glede na politično pripadnost v tem parlamentu. To se je zgodilo decembra in to je tudi poslalo močno sporočilo solidarnosti in moči maltežanom. Bo z nami izzive, s katerimi se moja država sooča, ampak uh, verjamem, da bodo ti uh, tudi uh, rešeni. Hvala. Zdaj pa še ena članica delegacije, gospa Zipel, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama se želim zahvaliti vsem. Vsi vemo, da je ta misija bila organizirana v zelo kratkem času. Veliko dela je bilo treba opraviti, torej kratkoročno in uh, mm, sekretarjat, svetovalci in celotno osebje so morali res trdo delati da je misija uspela. Tudi po misiji smo zelo hitro pripravili poročilo, že v petek po misiji. Um, to je zahtevalo spet veliko dodatnega dela in vsem se zahvaljujem, da ste to omogočili. Um, zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki so sodelovali pri misiji. Čeprav smo uh, na določenih točkah imeli tudi različna mnenja. Mislim, da je eh, duh te misije bil res kolegijalen in eh, delali smo v dobrem ozračju. Glede na razpravo danes bi rada tudi sama povdarila to, kar je povedala eh, Sophie. Eh, mogoče nima vedno smisla eh, iti v podrobnosti. O eh, misiji govorimo šele danes, čeprav je potekala že decembra, ampak posledice te misije in pa poročila ehm, so že znane. Sprejeli smo resolucijo decembra, kot je bilo povedano. delo se je začelo, naprimer, da se bo spremenila zakonodaja in pa ustava na Malti. Komisija tudi spremlja razvoj dogodkov, eh, zato da bo zagotovila, da bo um, delo eh, čim prej končano. Potem eh, smo govorili tudi o preiskavah malteške oblasti. Čezmejno sodelovanje je um, dobrodošlo in pa tudi potrebno za to, da se doseže napredek pri preiskavah. Mislim, da danes ne moremo veliko več dodati. Vsi smo že decembra razpravljali o Malti, uh, morali pa se bomo te teme lotiti še enkrat čez nekaj mesecev, ko bomo videli rezultate dela, ki smo ga zahtevali po misiji. Zaenkrat pa se želim samo vsem zahvaliti, ki so svojim delom omogočili izvedbo te misije. Uh videli bomo tudi, eh, kakšne nauke lahko potegnemo iz tega eh, in pa opredeliti spremembe, ki si jih želimo. Mm, pogledati bo tudi treba, kaj to pomeni za širšo sliko v Evropski uniji, kar se tiče svobode civilne družbe, svobode medijev eh, in pa boja proti korupciji in pranju denarja. Treba bo ugotoviti, kako te stvari obravnavati tudi v drugih situacijah. Mm, seveda ne smemo pozabiti na specifično situacijo Malte, ampak širša slika eh, mislim, da je tudi zaskrbljujoča. Hvala. Gospa Kanko je naslednja, izvolite. Hvala. Eh, tudi sama se želim zahvaliti sekretarjatu odbora Libe za učinkovitost in podporo, pa tudi za vse na svete. Zahvaljujem se tudi kolegom, ki so bili vključeni v delegacijo, mm, še posebej vodji delegacije. Res hvala vsem za dobro sodelovanje in za profesionalnost pri tej misiji za ugotavljanje dejstev. Vsi imamo zdaj poročilo pred nami eh, in mislim, da vsi lahko vidimo, kako eh, nujna je bila situacija na Malti in še vedno je. Eh, kolegica Mecola je to tudi dobro predstavila. Cilj misije je bil, da zbere določena dejstva in da zagotovi, da eh, bo vsaka država članica morala upoštevati najvišje standarde. Eh, tukaj v Bruslu eh, sprejmamo pravila v zvezi z bojem proti korupciji in upam, da bo to poročilo tudi dobra osnova za nadaljne delo. Pravila, ki jih tukaj spostavljamo, morajo spoštovati vse države članice. Naše delo pa se s tem ne konča še veliko bo treba narediti, eh, preden, eh, eh, se, preden bodo malteške oblasti spet pridobile zaupanje državljanov. Kaj pa je ključnega pomena za kredibilnost te misije? Pri teh misijah gre za ugotavljanje dejstev. Mi smo politiki, ampak naša dožnost na teh eh, misijah eh, ni v tem, da zbiramo politične točke, ampak da zbiramo dejstva. Mm, oceniti smo morali, ali se upošteva vladavina prava, ali so izvedeni vsi potrebni procesi. In eh, najpomembnejša stvar eh, pa je, da se zagotovi mm, pravica za družino Dafne Karvana Galicija, ki je že trpela veliko bolj, kot si vsi skupaj lahko predstavljamo. Hvala. Še gospod Arvanitis iz skupine GUE, izvolite. Hvala. Gospod Kologlu iz e, skupine GUE je bil tudi na tej misiji, zato ker se je osebno ukvarjal s temi vprašanji kot novinar. Mislili smo, um, da bi bilo koristno, če se misijo udeleži nekdo, ki je dobro seznanjen s temi temami. E, no, um, vendar pa moj kolega zdaj ne more biti tukaj, ker je v nekem drugem odboru in me je prosil, da uh, sam predstavim te zadeve. Želim se zahvaliti Sofiji, ker je dobro vodila to misijo, prispevala je tudi k delovanju uh, Eh, te misije in pa našega odbora v celoti. Eh, nisem sicer v njeni skupini, ampak jo zelo podpiram. No, v primeru Jana Kucijaka, mm, to je slovaški novinar, ki je bil umorjen. No, oba primera eh, kažeta na to, da se v Evropi še vedno ubija novinarje, ki opozarjajo na korupcijo. Situacija je res um, zelo huda in Sofija je že sama povedala večino tega, kar sem uh, nameraval povedati sam. Upam, da bo preiskava čim bolje napredovala. Hvala. Želi še kdo besedo? Če ne, če ni drugih komentarjev? A, ah, želite spregovoriti? Uh, izvolite. I, I would like to speak more generally because um, uh, bom splošno spregovorila. Eh, sama sem bila eh, nadomestnica komisarja za človekove pravice na Polskem, preden sem postala poslanka. In Adam Bodnar, eh, komisar za človekove pravice, uh, je uporabil svoje ustavne pristojnosti za to, da je ukrepal redno, kadarkoli je prišlo do kršitev vladavine prava na polskem. Evropske rešitve v tem primeru niso bile učinkovite. Vse več držav krši vladavino prava, vključno z Malto in mi se moramo na to odzvati. Ampak eh, kaj pa še lahko naredimo? Kaj lahko naredimo? če sedmi člen ne bo deloval, ta se uporablja v primerih Polske in Mačarske. Mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni, še posebej novo vodstvo Evropske komisije in Evropske unije nasplošno. Prizadevati si je treba za pravico. Mogoče bi lahko uporabili tudi finančne mehanizme, ki bi potem druge države odvrnili od tovrstnih dejanj. Hvala. For that additional comment, yes, Ms. Intveld. Še kak dodaten komentar, Sofi? Ja, povsem se strinjam s tem. Ampak eh, mislim, da ne morete vse medati v en koš, eh, Evropsko unijo v celoti. Mislim, da je parlament bil zelo dejaven. Največji problem pa je svet. Svet ne sprejema odgovornosti za vladavino prava v Evropski uniji. Eh, to preprosto zavračajo. Eh, mogoče lahko eh, predsednika prosim naj svet upozori na to, da smo jim decembra poslali pismo in da smo jih vprašali določene stvari. Zdaj pa bi jih morali vprašati, zakaj so zavrnili pogovor o Malti na vrhu sveta. Dobro. Mm to sem slišal in bom to tudi naredil. Bom skušal biti prisoten eh, na prvem svetu PNZ eh, v okviru hrvaškega predsedstva. To bo potekalo že januarja. Mislim, da bo takrat priložnost, da uh, poudarim, kako pomembne so teme temeljnih pravic demokracije in vladavine prava v državah članicah. Komisija je tudi prisotna tukaj v dvorani, mogoče eh, želijo tudi oni kaj povedati na to temo. Eh, želite besedo ali ne? Da. Če želite besedo, kar izvolite. Eh, Hvala, sem Gabriljadis iz Generalnega direktorata Justice. Lahko potrdim, da smo poslali pismo Matiškemu pravosodnemu ministru. Izpostavili smo glavne probleme, ki jih je predstavila tudi gospa uh, Intfeld. Komisija bo še naprej uh, spremljala primer Malte v okviru Evropskega semestra, kako smo to počeli do sedaj in če bo potrebno, bomo sprejeli ukrepe. Hvala. To si bomo zabeležili. Želi še kdo drug besedo? ne, potem je to vse za enkrat. Ko gre za ad hoc delegacijo odbora Libe na Malti. Seveda smo hvaležni vsem službam in svetovalcem, ki so omogočili dober potek tega dela. Naslednja točka na dnevnem redu je zelo občutljiva in sicer gre eh, za zasebnostni ščit EU-ZDA, tretji skupni letni pregled. Slišali bomo tako predstavitev komisije, kakor tudi predstavitev Evropskega odbora za varstvo podatkov. Teh predstavnikov pa ni v dvorani, kajti točka je bila predvidena za 11. uro. Čez 25 minut predlagam kratek primor z delom bomo nadaljevali ob 11. Se strinjate s tem? Vidimo se ob 11. Točno. Tako, lepo pozdravljeni. In vsem tistim, ki niste bili tukaj ob devetih, želim uh, srečno novo leto. Dobrodošli. Spet v odboru. Tako, sedaj pa so z nami naši gosti. Gre za deveto točko na dnevnem redu, zasebnostni ščit, letni skupni pregled. Slišali bomo predstavitev eh, strani komisije in pa odbora za varstvo podatkov. Z nami je Bruno Džankareli iz generalnega direktorata pravosodje predstavil bo poročilo komisije, potem pa bomo slišali, gos, potem pa bomo slišali gospo Lisa Marie Lange, ki prihaja iz Hesna in pa François Perini, oba prihajata iz, za varstvo, iz nacionalnih odborov za varstvo podatkov. Najprej bomo slišali Bruna Džinkarelija iz Generalnega direktorata pravosodje v imenu komisije. Izvolite, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz želim vsem srečno novo leto. Vesel sem, da sem danes tukaj s prijatelji iz Evropskega odbora za varstvo podatkov. Poročali bomo o zasebnostnem ščitu EU-ZDA, o mm, tretjem skupnem letnem pregledu, ki je potekal 12. in 13. decembra. Torej, kakor veste, zasebnostni ščit mm, pokriva pretok komercialnih podatkov med EU in ZDA. Kakor veste, je to danes neizogibno, gre za podatke o trgovini, o socialnih stikih in zaradi m, mm, obsega teh podatkovnih tokov smo morali spostaviti zasebni ščit. Dejansko gre za spoštovanje določb iz eh, splošne uredbe za varstvo podatkov, ko gre za prenos iz Evrope čez Atlantik v ZDA. Več kot 5000 eh, podjetij se je v ZDA zavezalo Mm, po vrst, to vrstnemu varstvu podatkov, eh, če ne bi imeli ustrezne usporedne eh, zvezdne zakonodaje na ameriški strani, to ne bi bilo možno. To je prvi zasebno ščit, o katerem smo se dogovorili z tretjo državo in smo se dogovorili o zbiranju podatkov strani javnih organov tudi za namene javne varnosti. Eh, z pooblaščencem za varstvo podatkov imamo prvič mehanizem, s pomočjo katerega lahko preučujemo pritožbe posameznikov na področju varnosti. Prej se s tem nismo ukvarjali na mednarodni ravni. Eh, to je potekalo v vladnem formatu za zaprtimi vrati. Potem uh, za ponazoritev, kako pomembne so uh, te spremembe, torej tega ne gre podcenjevati, varstvo podatkov je postal uh, ključen vidik našega dialoga za ZDA, tudi na tem področju, eh, občutljivem področju dostopa javnih organov do podatkov. Zasebnostni ščit pri tem igra pomembno vlogo. Pri, kakor veste, smo pregled izvedli jeseni, oktobra, 23. oktober je komisija objavila poročilo o tem. Um, Tina Stola vam je 14. oktober poročala o postopku in o ugotovitvah tega procesa tega ne bom ponavljal, bi pa osvetlil nekaj pomembnih vidikov. In sicer, kar se tiče sodelovanja, je zasebnostni ščit eh, velik uspeh, več kot 5000 podjetij se je pridružilo temu okviru in zato jih eh, zavezujejo določbe o varstvu podatkov. To je pomembno število. 5000 podjetij je um, več, kot smo jih imeli v predhodnem okviru. ko smo imeli še varni pristan. To vključuje ameriška podjetja in pa um, podružnice evropskih podjetij v ZDA. Um, tukaj govorimo o podjetjih kot je recimo Louis Vuitton in podobna. Uh, to je pomembno tudi za podjetja, ki delujejo v Evropski uniji, vključno z majhnimi in srednjimi velikimi podjetji, ki se pri svojem vsakodnevnem delu opirajo na ta okvir, ko prenašajo svoje podatke pregled je pokazal, da je v številnih vidikih prišlo do napredka, eh, bolj so upoštevana naša priporočila, upoštevani so bili tudi nekateri pomisliki Evropskega parlamenta in pa Evropskega odbora za varstvo podatkov. Sedaj imamo stalnega ombudsmana, stalnega pooblaščenca za varstvo podatkov. Mehanizem deluje tudi v praksi. Prvič je bil lani stopljen, eh, eh, sprožen postopek za eh, pritožbe in ta postopek je bil ustrezno razrešen. Um, pri tem sodelujemo tudi z neodvisnimi organi, vključno z sodnimi organi. Če bi uh, ombudsman uh, ugotovil kršitev določb na področju mm, tujega obveščevanja, potem bi morali o tem obvestiti pristojno obveščevalno agencijo o tej kršitvi. Eh, prav tako odboru sistematično poročajo o vsaki kršitvi, ki jo preiskuje ombudsman. Ali lahko lepo prosim eh, upočasnite svoj tempo govora, kaj ti prehitri ste za naše tolmače. Se upravičujem. Ja, inšpektor obveščevalne službe je sistematično obveščen o vsaki pritožbi, ki jo dobi ombudsman in v zvezi s tem sprejme lastno um, oceno. In uh, to je isti inšpektor, ki je eh, sporočil tudi postopek v ameriškem kongresu v zvezi z eh, žvižgači. Če bi pritožba ombudsmanu razkrila, da so bili zasebni podatki na neustrezen način zbiren, zbrani, potem bi morali te podatke izbrisati iz vseh ameriških podatkovnih baz in iz eh, obveščevalnih poročil. Torej, posameznik iz Evropske unije bi lahko zahteval izbris svojih zasebnih podatkov, če so ti bili zbrani na nezakonit način eh, strani ameriških obveščevalnih služb. Eh, ti elementi so zapisani tudi v poročilu, O letnem pregledu vem, da ste o tem razpravljali tudi v parlamentu v zadnjih letih in mesecih. V poročilu smo preučili tudi načine, kako podjetja spoštujejo te določbe mm, in eh, na kakšen način se tukaj izvaja skladnost. Eh, na številnih področjih smo opazili izboljšavo, ameriški organi bolj sistematično izvajajo preglede skladnosti trgovin. Ka zbornica izvaja letne naključne preglede podjetij, ki so del zasebnostnega ščita. Na ta način so že lahko odpravili določene pomankljivosti. Če podjetja niso odpravila ne pravilnosti pa je bil sprožen ustrezni postopek. Pregled je pokazal, da evropejci sedaj bolje izkoriščajo mehanizem za pritožbe, ki je predviden v okviru, zato da lahko uveljavijo svoje pravice do dostopa ali pa svoje pravice do popravka podatkov. To so ključne pravice v zvezi z varnostjo podatkov v skladu z našo zakonodajo. E, dejansko tukaj govorimo o vsakodnevnem delovanju tega okvira. To so otipljivi rezultati posledic eh, zasebnostnega ščita za evropejce. Ko bomo ocenjevali učinkovitost tega okvira, bomo morali razumeti, da zasebnostni ščit ne deluje v nekakšnem vakumu, ampak je del širšega konteksta um, zasebnostne pokrajine, ki se razvija v ZDA. In tudi tukaj smo bili priča nekaterim pozitivnim dogodkom. Naj podam nekaj primerov. Eh, gre za intenzivno zakonodajno aktivnost na področju zasebnosti v ZDA. Nekateri izmed vas, eh, torej tisti, s katerimi smo sodelovali pri splošni uredbi o varstvu podatkov, veste, da si tega pred nekaj leti sploh še ne bi mogli predstavljati, da bodo potekale eh, resne razprave v kongresu o zasebnosti, da bi Kalifornija dobila močna pravila o zasebnosti podatkov, eh, ki so pravkar stopili v veljavo. Toliko o zakonodajni ravni, še bolj pomembno pa je to, da so okrepili tudi izvajanje na področju zasebnih podatkov v zadnjih nekaj letih. Ehm, zvezdni komisar je eh, naložil kazni 5 milijard v ime, v eh, primeru eh, Facebooka 750 tisoč v primeru Equinoxa in eh, sprejeli so tudi ukrepe proti Cambridge Analytica, zahtevali so izbris vseh podatkov, ki so bili pridobljeni na nezakonit način. To je zelo pomemben napredek. Upam, da bomo takšno intenzivno izvajanje kmalo zaznali tudi na tej strani Atlantika. Ehm, potem eh, novosti so tudi na področju uporabe algoritmov, modulov. Eh, to je zelo pomembno za področje umetne inteligence. Evropski oddelek za stanovanje je tožil eh, Facebook, zato ker je uporabil algoritme za to, da bi določil, kakšna oglaševanja stanovanj so primerna za določene posameznike. Na področju uh, nacionalne varnosti, javne varnosti, se tudi močno zanašamo eh, na poročila nadzornega odbora. To je neodvisno telo, ki igra kritično vlogo pri eh, nadzoru nad obveščevalnimi službami v ZDA, zagotavlja neodvisnost. Eh, kakor ste zahtevali tukaj v Evropskem parlamentu v številnih resolucijah. Na področju nacionalne varnosti smo videli, kako so generalni inšpektori igrali pomembno vlogo pri um, pomembnih preiskavah, recimo v zvezi z uh, tujim umešavanjem v volitve. No, uh, niso vsi ti primeri neposredno pomembni za zasebnostni ščit, ampak vseeno to kaže na razvit okvir preverjen in usklajevan. Naj se vrnem k samem okviru. Zadnji pregled je pokazal, da je mehanizem polno operativen. Eh, če preučimo vsakodnevno delovanje zasebnostnega ščita, lahko vidimo, kako stvari delujejo ali pa ne delujejo v praksi. Ponekod so potrebne izboljšave, zato da bo zasebnostni ščit še bolj učinkovit. Poročilo komisije identificira konkretne korake, ki jih je treba v tem smislu sprejeti. Eh, ugotovili smo, da, redni, da bi se redni pregledi morali osredotočati na pomembne eh, vidike, na pomembne zadeve. Eh, kaj se zgodi s tako imenovanimi uh, naknadnimi prenosi, ko dobijo ameriška podjetja podatke iz evropskih podjetij? Prav tako bi morali najti način za izmenjavo podatkov o mm, tekočih preiskavah. Uh, na ta način bi lahko izboljšali izvajanje na obeh stranih Atlantika in lahko bi izmenjavali najboljše prakse. Naj zaključimo v zvezi z pregledom. V, prvi, v prvih treh letih delovanja zasebnostnega ščita smo ugotovili, da je prišlo do pomembnega napredka. Obstaja pa še določene možnosti za izboljšave. Upoštevati moramo tudi to, da je pred Evropskim sodiščem primer, ki uh, lahko vpliva na zasebnostni ščit. Gre za primer Šrems 2 in počakati bomo morali na sodbo sodišča, zato da bomo lahko vedeli, kakšen bo končni učinek te sodbe na celo vrsto inštrumentov, vključno z za zasebnostnim ščitom. Uh, seveda bomo morali upoštevati to sodbo Evropskega sodišča. Naj se zahvaljujem Evropskemu parlamentu in pa Evropskemu odboru za varstvo podatkov za pomembni prispevek k postopku pregleda. Vsak igra pri tem uh, svojo ulogo. Izkušnje v zadnjih letih pa so pokazale, da smo skozi sodelovanje lahko dosegli pomemben napredek, ki je v interesu naših državljanov pri izvajanju zasebnostnega ščita. Uh, Eh, predvsem pa v širšem vidiku razvijajoče se pokrajne zasebnosti v ZDA. Zahvaljujem se vam za pozornost in veselim se razprave. Hvala, gospod Čankareli, za vašo predstavitev. Sedaj pa bomo slišali predstavnike Evropskega odbora za varstvo podatkov. Besedo najprej dobi Lisa Marija Lange, ki predstavlja nemški organ za varstvo podatkov, potem pa bomo slišali še Francoza Perilije iz francoskega organa za varstvo podatkov. Izvolite. You, chair, hvala, gospod predsedujoči, hvala poslancem, da ste nam dali priložnost, da predstavimo naše delo v zvezi z zasebnostnim ščitom v zadnjih treh letih. Preden se spustimo v podrobnosti, želim nekaj povedati o samem pregledu in na kakšen način sodelujemo člani z Evropskega odbora za varstvo podatkov. Leto so sodelovali strokovnjaki iz Mačarske, Avstrije, EDPS, Francije um, in so skupaj z Evropsko komisijo izvedli pregled izvajanja zasebnostnega ščita. Ogledali smo si zasebnostni ščit z dveh različnih vidikov. Ali se besedilo izvaja v praksi tako, kot bi se morali, o, gledali smo si tudi samo besedilo zasebnostnega ščita in ob tem smo upoštevali uh, zahteve, ki izhajajo iz splošne uredbe z vaso podatkov, iz listine za temeljne svoboščine in pa um, sodb, ki trenutno potekajo pred sodiščem. Naj predstavim glavne ugotovitve v zvezi z eh, vidiki trgovine, potem pa bo moj kolega spregovoril o dostopu javnih organov do podatkov, ki se prenašajo v okviru zasebnostnega ščita. Na komercialni strani je največja pomankljivost pomankanje nadzora in izvajanje. Eh, tukaj gre predvsem za ukrepe um, trgovinske zbornice in pa um, federalne komisije za trgovino v primerjavi z eh, režimom varnega pristana se je sicer situacija močno izboljšala, eh, uvedene. Uvedeni so bili tako imenovani poljubni pregledi na terenu, vendar pa se ti osredotočajo na formalne vidike, kot recimo uh, zasebnostna politika, odzivnost uh, podjetij, agencij in pa povezave uh, na spletni strani. Uh, prav tako so posvetili več pozornosti primerom kršitev zasebnostnega ščita. Standardni postopek je postal ta, da zbornica napoti te primere v FTC in ta potem sprejme ukrepe proti tistim podjetjem, ki so kršili zasebnostni ščit. No, FTC sicer ne more razkriti svoje izvedbene strategije, ampak zdi se, da so ti ukrepi spet bolj osredotočeni na neformalne vidike. Ne gre za samo vsebino ali pa načela, kot je recimo omejevanje namembnosti, potrebnost zbiranja podatkov, hramba podatkov. Skratka, ni obsežnih preverjanj tega, kaj se zgodi s podatki, ki so bili prenešeni v okviru zasebnostnega ščita. Prav tako ni pritožb, ki bi sprožile takšne postopke. Zato večina mm, vidikov zasebnostnega ščita ostaja nepreverjenih. Vsak prenosni inštrument mora potovati z podatki do cilja. Pomembno je zagotoviti, da se zasebnostni ščit ustrezno izvaja tudi v primeru naknadnega prenosa podatkov. DLS je zahtevala od agencij naj eh, razkrije določbe o preglednosti, ko gre za naknadni prenos podatkov, ampak eh, do sedaj se to ni zgodilo. Zdaj pa dajem besedo kolegu. Uh, Hvala, Lisa Mari, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Poročal bom v zvezi z ugotovitvami v zvezi z prenosom podatkov strani javnih organov v okviru zasebnostnega ščita. Pozdravljamo številne izboljšave v primerjavi z lanskim pregledom. Najprej prišlo je do imenovanja preostalih članov eh, nadzornega odbora. Ta odbor je pri svojem delu tudi vedno bolj eh, Um, pregleden, prav tako pa je bil Kit Kret uh, imenovan na mesto podsekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve in opravlja tudi funkcijo varuha pravic. 20. junija je bil imenovan. No, uh, vseeno pa tukaj obstaja še določene pomankljivosti, te so v glavnem povezane z štirimi temami. Prvič, zbiranje podatkov, drugič, nadzor nad tem postopkom, tretjič, obstoj eh, ustreznih sodnih pritožbenih mehanizmov in pa četrtič, učinkovitost mehanizma ombudsmana. Glede na mm, omejen čas bom eh, na hitro spregovoril o teh štirih točkah in potem bom seveda odgovarjal tudi na vaše vprašanja. Prva tema - zbiranje podatkov v okviru različnih nadzornih programov. Tukaj obstajajo različne pomankljivosti. Najprej, eh, ko gre za zakonodajo, ki ureja to področje, mislim, da bi potrebovali bolj specifične določbe v zvezi s tem, ali je določen posameznik ali pa skupina lahko tarča nadzora. Prav tako pa bi morali poskrbeti za ex ante preverjanje posameznikov strani neodvisnih organov, v primeru, da je to upravičeno. V tem trenutku ne moremo izključiti nediskriminiranega in pa masovnega dostopa do podatkov. V zvezi z eh, odlokom 1233 gre za prenos podatkov med EU in uh, eh, ZDA. Določbe tega dekreta spadajo v, pravnega, spadajo v, v pravni okvir, ki bi ga morali oceniti v povezavi z zasebnostnim ščitom. Kar se tiče PPD 28 predsedniškega dekreta, ZDA potrjujejo svoje zaveze, ki so opisane v tem dekretu. Ta pravila veljajo samo za izvršni odlog 12.3.3 eh, in ne za um, poglavje 702. Tukaj sta bila identificirana dva problema. Eh, gre za masovno zbiranje zasebnih podatkov. V PPD 28 je v prvem odstavku omenjen namen za časnega zbiranja podatkov za namene uh, um, obveščevalnih dejavnosti. Ko gre za tolmačenje in izvajanje teh določb, naš odbor razume, da so podatki lahko pavšalno eh, zbirani, ne glede na namene, ki so predvidene v drugem odstavku, če je to začasno in če gre za vzpostavitev tako imenovanega selektorja za identificirane cilje. Te določbe pomenijo, da lahko eh, obstaja eh, tveganje, da bi do pavšalnega zbiranja lahko prišlo, dokler ni identificiran specifični cilj, torej za neomejeno trajanje. Eh, kar se tiče izvršnih odlokov in PPD-jev, mm, tukaj ni možna sprožitev postopkov strani posameznikov pred ameriškimi sodišči. Druga tema Vzpostavljena je obsežna nadzorna struktura, ki jo sestavljajo različni elementi, ki so deloma neodvisni od uh, obveščevalnih služb. Ta struktura vključuje um, uradnike za temeljne svoboščine in pravice, FISK in pa, kongre, uh, in pa ameriški kongres. Naši pomisleki so tukaj povezani predvsem z pomankanjem dostopa do rezultatov teh nadzornih eh, aktivnosti. Potrebovali bi bolj podrobno follow-up poročilo v zvezi z PPD 28. Eh, kako se to praktično izvaja v okviru nadzornih eh, programov. Na ta način bi lahko dobili dodatne informacije za dodatna pojasnila. Podobno velja za 702 eh, FISA. Tudi to sekcijo smo revidirali od zadnjega sprejema. Tega nismo imeli na voljo zaradi stopnje zaupnosti, zato nismo imeli dostopa do določene informacije o ameriški zakonodaji. To, ta poročila so pomembna glede na to, da o zakonodaji FISA pri prejšnjih pregledih spoh nismo mogli razpravljati. Naša nadzorna ekipa je pripravljena revidirati dodatne dokumente in razpravljati o dodatnih eh, elementih v zvezi z eh, eh, varnostnim kliringom. To smo uvedli tudi za inštrumente, kot so recimo PNR. Naš odbor meni, da bi s takšnim dostopom dobili bolj podrobne informacije bolj podrobno možnost nadzora. Potem pritožbeni mehanizmi za posameznike. ZDA so sprejeli kar nekaj inštrumentov, zato da bi svojim eh, državljanom omogočili možnost pritožbe, a pa administrativni akt in pa akt o uh, tujih obveščevalnih službah, FISA. APA in FISA pa ne ponujata možnosti evropskim državljanom za sprožitev postopka pred ameriškimi sodišči. V zvezi s tem obstaja stalna zahteva po dokazih, da, so, da je nekdo bil v določenem postopku neposredno prizadet. In dejansko ameriški državljani ne morejo zbrati teh dokazov v zvezi z 702 fise. Uh, ali pa na podlagi dekreta 1233. Potem četrta tema, ombudsman. Ta mehanizem je namenjen. Eh, primerom, če bi želeli ameriški, če bi želeli evropski državljani sprožiti postopek pred ameriškim uh, sodiščem. Uh, to je sedaj edini mehanizem, ki to omogoča. V zvezi s tem je povezano dvoje zadev. Prvič, ta mehanizem ombudsmana še ni bil preverjen, prva to vrstna zahteva je bila podana na koncu leta 2018, ampak zahteva je bila na koncu ugotovljena za nedopustno. Naš odbor je preveril ta postopek. Potem naš odbor uh, ima tudi nekaj pomislekov v zvezi z neodvisnostjo samega ombudsmana. Ombudsman nima neposrednega dostopa do informacij. Dokumente dobi strani generalnih inšpektorjev. On nima možnosti, da bi neposredno popravil primere uh, neskladnosti z zakonodajo. Eh, če ombudsman ugotovi kršitev, torej ombudsman lahko upozori na kršitev dela 702 FISE, ampak to ne pomeni, da mora sodišče samodejno sprožiti postopek, kaj ti eh, sodišče ima diskrecijsko pravico o tem. Prav tako tukaj ombudsman ne more zahtevati sodnega pregleda, uh, in ne more dostopati do drugih pravnih sredstev. Toliko z moje strani o tem delu zasebnostnega ščita. Preden zaključimo, bi rada povedala še sledeče. Letni pregled eh, je izjemno koristen, kajti eh, to vpliva eh, na izboljšave na obeh stranih Atlantika. Naši partnerji želijo še bolj odkrito razpravo o odprtih vprašanjih. In naš cilj je, da zagotovimo, da zaposleni imajo enake pravice, ne glede eh, na to, ali so napoteni ali ne. Kljub temu pa menimo, da so še zmeraj točke, ki jih bo potrebno izboljšati. Kljub temu pa eh, je letni pregled izjemno koristen. Najlepša hvala. Sedaj, ko smo slišali naše goste, pa bo sledila razprava dvignite vaše kartice, tisti, ki želite besedo. Najprej pa bodo besedo dobili koordinatorji. Gospa Sipl ali gospa Intveld. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči, in hvala vsem gostom za predstavitve. Če tudi mislim, da se vsi strinjamo, da je bil dosežen določen napredek v primerjavi z eh, varnim pristanom, ostajajo še odprta vprašanja kot kaže tudi zadnje poročilo. E, najprej bi rada začela z vprašanjem izvajanja. V poročilu e, ste zapisali, e, da je prišlo do sedmih primerov v okviru varnostnega ščita koliko veste o teh primerjih in kaj veste o kaznih? Kaj boste storili, da bi pridobili informacije, ki jih še nimate eh, z strani Amerike? Veliko smo eh, slišali tudi o vlogi varuha človekovih pravic. Poročilo je razmeroma eh, pozitivno ampak v dveh primerjih eh, so bili izraženi resni pomisleki glede zakonitosti uloge eh, varuha človekovih pravic. Kajti varuh človekovih pravic eh, ne more igrati uloge pri zagotavljanju pravic eh, na področju varstva osebnih podatkov, pa tudi ne pomoči v primeru kršitev. In potem še primer Šrems 2. Ko bo sodišče podalo svoje stališče, bo komisija morala ponovno proučiti eh, svoje uradno sporočilo. Nekoliko sem zmedena. Bili ste izjemno pozitivni, hkrati pa ste govorili o množičnem nadzoru. Zanima me, kako lahko vi verjamete, da je zasebnostni ščit eh, verodostojen, legitimen, eh, če pa menite, da boste morda morali spremeniti svoje stališče. In potem. Uh, še obstoj množičnih podatkov, ti še zmeraj obstajajo, ali obstaja kakšna možnost, eh, da bi jih preprečili, in če ne, ali obstajajo možnosti dodatnega nadzora. Tako da eh, podatki, ki niso povezani s konkretnim eh, primerom, da so ti podatki potem tudi izbrisani. Mogoče bi bilo to pomembno za naslednje preglede. Gospa Intvel, tudi vi želite besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala lepa tudi vsem gostom. Ti pregledi. Eh, predstavljajo veliko ponavljanje. In eh, Birgit Cipel je bila izjemno diplomatska v svojih vprašanjih in tudi izjemno mila. Prebrala sem poročilo, prisluhnila sem vašemu prispevku, poslušala sem gospoda Karelija in potem sem si zastavila vprašanje, ali govorimo o istem programu. Kaj te kolikor vemo, zasebnostni ščit ne, da, ne zadostuje, eh, slab je nadzor, nezadostno je izvajanje. In eh, gospod Karel je dejal, ja, aleluja, vse je lepo in prav. Eh, ja, ampak to ni res. Vi ste rekli, da je zasebnostni ščit uspeh. Uporabili ste besedico uspeh, to pomeni, da je vse lepo in prav. Ko pravim, da se ponavljamo, Mislim na to, da smo imeli povsem enako razpravo, ko smo govorili o varnem pristanu. In to šele takrat, eh, ko je bilo ugotovljeno, da je komisija prikrila poročila o varnem pristanu, zato ker so bila izjemno negativna. Na ta način ne bomo mogli zaščititi naših državljanov. In na ta način Evropske unije nihče ne bo imel, je imel resno. Sprejemamo zakonodajo, eh, delamo zelo resno, gospod Kareli eh, si prizadeva na področju GDPR, potem pa se pogajamo z ZDA in eh, se pravzaprav vsemu temu odrečemo. In potem smo še tako zelo prijazni, da američane prosimo, če bi vsaj malce spoštovali to, o čemer smo se dogovorili. Zakaj je tako dolgo trajali? trajalo, da smo uh, imenovali uh, varuha človekovih pravic, ki ima zgolj omejene pristojnosti. Uh, ali jemljemo sami sebe resno? Kako bomo to razložili našim voljivcem? Mogoče bi na mesto zasebnostnega ščita to zadevo imenovali figov list. To bi bil primernejši izraz. In način, kako to komisija obravnava, me eh, izjemno skrbi. Kaj ti sedaj se pogajate tudi o dokazih eh, z ZDA? Če je to vaš pristop eh, tudi pri izvajanju, zakaj bi vam morala zaupati? Zakaj bi morala zaupati komisiji, če Kajti komisija bo prišla v Evropski parlament in prosila za soglasje k temu sporazumu. Če ocenim komisijo in pa njeno verodostojnost po varnem pristanu in zasebnostnem ščitu, nimam prav nobenega razloga, da dam soglasje za kakršenkoli novi sporazum. Torej, zelo sem že utrujena od vsega tega. Lahko govorimo o vseh podrobnostih, eh, ampak eh, vsi lepo vemo, eh, vsi dobro vemo, da zasebnostni ščit ne deluje, da je nadzor nezadosten in da izvajanje ne poteka dovolj dobro. Torej, prosim, pridite sem ponovno prihodnje leto in predstavite enako poročilo. Uh, prosim, da zaključimo uh, eh, krok vprašanj in potem uh, bodo sledili odgovori različnih predstavnikov inštitucij. Nadaljujemo, gospod Foss. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa tudi našim gostom. Poročilo, ki sem ga slišal eh, iz treh različnih vidikov, eh, je bilo ocenjeno kot dobro, to je dobra osnova, osnova potrebne so določene izboljšave, smo na dobri poti. John Kareli je dejal, eh, boljša izmenjava informacij, vzajemna eh, izmenjava informacij, zakonodaja. Zanima me, ali imate že kakšne dodatne pobude, o katerih se pogovarjate z eh, kolegi v ZDA, tako da bi situacijo izboljšali. Gospa Lange, za vas imam še dopolnilno vprašanje. Če sem vas pravilno razumel in če sem si vse pravilno zapisal, prihaja pri izvajanju eh, zasebnostnega ščita eh, z eh, strani Ministrstva za trgovino do izvajanja brez ustreznega nadzora. Torej, kaj pravzaprav manjka, kakšne posledice ima to. In gospod Pellegrini, kolikor razumem vaš prispevek, ste se osredotočili predvsem na uh, določene točke pri treh od uh, štirih poglavij. kar zadeva vlogo varoha človekovih pravic, ste dejali, da tega eh, še ne moremo ustrezno oceniti, eh, kajti doslej še nismo imeli eh, takšnih pritožb, ki bi vodile v uporabo tega načela. Kaj pa, če bi se to zgodilo? Najlepša hvala. Gospod Kone, beseda je vaša. Hvala lepa gospod eh, predsedojoči, rad bi spregovoril o generalnem tužilcu, primer Šrems proti Facebooku. Irska, Irski urad za varstvo osebnih podatkov ima jasno odgovornost, je bilo povedano in če Facebook ne spoštuje eh, načel eh, varstva osebnih podatkov, eh, se mora ta odbor tudi ustrezno odzvati. Sicer lahko pride do pravnega postopka, tako pravi javno tužilstvo. V Na straneh 55 do 95 eh, generalno tužilstvo analizira, zakaj eh, je zasebnostni ščit le ščit na papirju, ki ne zagotavlja ustrezne zaščite. Uradi za varstvo človekovih pravic bi morali v prihodnosti prepovedati. Eh, predajo podatkov eh, tistim državam članicam, kjer lahko pride do množičnega nadzora. Eh, recimo v eh, primeru ZDA gre za družbene medije in tako naprej. Mislim, da bo zasebnostni ščit propadel in da ne bo več nobenega pregleda. Če v primeru Šrems to ne bo konkretno obravnavano, se bo to zagotavo zgodilo v eh, naslednjem primeru. Torej, kaj bo storila Evropska komisija v zvezi s tem? In tretje vprašanje, zelo močno se osredotočamo na ZDA, mene pa skrbi tudi razvoj na kitajskem. Eh, na kitajskem imamo vedno več tehnoloških podjetij. Eh, na milijone eh, mladih eh, že uporablja tudi kitajske proizvode in na ta način se množično prenašajo podatki tudi tje. Gospod Brajer, beseda je vaša. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil predvsem odboru za varstvo osebnih podatkov zasebnost ni ščit, eh, sem vedno menil, je farsa, ki si ne zasluži tega imena, kajti ne eh, odgovarja na temeljne pomankljivosti prejšnjega sistema, namreč varnega pristana. Na ta način nismo zaščiteni pred množičnim nadzorom, eh, ki ga je izpostavil Snowden. In generalni tužilec je izpostavil podobne pomankljivosti te odločitve. Rad bi povdaril, da so države članice odgovorne za nacionalno varnost v Evropski uniji, ampak to ne pomeni, da je to, kar počnejo ZDA izven nadzora Evropske unije. Gre za razliko med pristojnostmi Evropske unije. In pa predstojnostmi eh, držav članic. Eh, še prav posebej, ko gre tukaj za eh, tretje države, ne moremo preprosto pozabiti, kaj te države počnejo. Še prav posebej, ko gre za nacionalno varnost. Ne gre zgolj za zasebnost. Gre tudi za kršitve človekovih pravic, recimo v imenu boja, ameriškega boja proti terorizmu. Zaradi tega prihaja do množičnega nadzora eh, in eh, s tem so kršene eh, temeljne človekove pravice. In pri tem se že vračam k pravosodnemu nadzoru. Določene klauzule ne veljajo v ZDA, kar vodi v neučinkovitost. Poleg tega, Eh, pa je potrebno upoštevati tudi državne skrivnosti. Eh, ZDA eh, lahko pravzaprav spodbijajo vsak primer na sodišču z tem, da rečejo, da bi to ogrožalo njihovo državno varnost. In to spet vodi v kršenje človekovih pravic. Ideja, da bi morali organi za varstvo osebnih podatkov individualno preprečiti pretok podatkov je, ta zahteva je nerealistična. In zato upam, da bo eh, sodišče eh, ponovno obravnavalo ta režim zasebnostnega ščita. In imam tudi vprašanje za komisijo. Če bo sodišče razveljavilo zasebnostni ščit. Vemo, da v ZDA obstajajo prizadevanja za vzpostavitev določenega varstva osebnih podatkov, predvsem v Kaliforniji, kajti večina eh, podjetij, informacijskih podjetij je v eh, Silikonski dolini. Če bi torej ZDA sprejele zakonodajo o skladnosti, ali bi Evropska komisija to eh, sprejela, ali obstaja ta možnost. Naj vas eh, spomnim, da smo preložili naslednjo točko na dnevnem redu, ampak to, ta točka je bila predvidena do 12. ure in presegli bomo to, ta časovni okvir, torej eh, prosim, da na to ne pozabite, ko zastavljate vprašanja članom odbora. Beseda je vaša, gospodelje. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala lepa vsem uh, govorcem. Resnično skušam razumeti scenarij, v katerem imamo na eni strani izpostavljene pomankljivosti Evropskega parlamenta, uh, agencije za temeljne človekove pravice, sedaj tudi generalnega tožilstva. Gre za pomankljivosti v zasebnostnem ščitu in na drugi strani Evropska komisija, ki pravi, ja ne, se je čudovito. Ne razumem, kaj se dogaja in eh, kako lahko podate takšno oceno. Lahko uh, ugotovim, uh, da je prišlo do nekaterih izboljšav, ampak uh, to bi lahko primerjala uh, z pleskanjem hiše od zunaj. še zmeraj se zastavlja vprašanje, ali je ZDA prenehala z množičnim zbiranjem podatkov. To množično zbiranje podatkov je nezakonito in kar pravi Evropska komisija je, eh, da moramo verjeti, da je temu tako zaradi zagotovil ameriških obveščevalnih agencij, eh, za katere pa smo že večkrat ugotovili, da lažejo. Vaše poročilo pravi, da je, da moramo biti prepričani, da obveščevalne agencije sedaj selektivno zbirajo eh, podatke, da ne gre za množično zbiranje podatkov, ampak. Nimamo nobenih dokazov za to. Ne dobimo namreč podrobnosti o uporabi teh podatkov, dobimo eh, zgolj eh, informacije, da se uporabljajo določeni eh, indikatori, da se s tem ukvarjata dva analista, več pa ne. Sodelujete z organizacijami, ki so že večkrat lagale in zaradi tega potrebujemo izčrpen nadzor, ne pa to, kar ste predstavili danes tukaj. Nekoliko sem zaskrbljena glede tega. In strinjam se tudi z kolegi glede nadzornega mehanizma. Govorimo o neodvisnem varuhu eh, človekovih pravic, ampak eh, to je namestnik državnega sekretarja. Torej pravzaprav pravimo, ja, eh, imamo nadzorni mehanizem, ampak eh, ta temelji na uh, zaupnih, eh, neverodostojnih in nepreverjenih informacijah. Torej, uh, kako pripravljeni ste, če bi prišlo uh, do razveljavitve zastebnostega ščita v postopku Šrems 2? Ni več vprašanj, torej se vračamo k našim gostom kot ste videli, smo izjemno zaskrbljeni glede zasebnostnega ščita. Najprej gospod Kareli. Najlepša hvala. Skušal bom odgovoriti na vprašanja. Mogoče bom začel z eh, tistim, na katerega lahko uh, odgovorim z da, ko gre za uh, Kalifornijo namreč. GDPR dopušča možnost eh, delne skladnosti na podzvezdni ravni. Ko smo namreč eh, sprejeli GDPR, smo že predvideli možnost, da bi lahko v določenih eh, federalnih državah podzvezdne ravni sprejele odločitev, da sprejmejo zakonodajo eh, na področju varstva osebnih podatkov in v Kaliforniji ta postopek poteka in pojavljajo se nove ideje. Torej, načeloma je odgovor da. Seveda pa je vprašanje, kakšna bo končna kalifornijska zakonodaja in ali bo izpolnjevala naše pogoje. To pa me vodi tudi že k drugi točki. Namreč k rešitvi. Če želimo dolgoročno rešitev, potem mora ta temeljiti na eh, zakonodaji, eh, na statutih, ki bodo čim bolj obsežni. Slišali smo, da obstaja velika zaskrbljenost, vendar pa je eh, tudi točka, s katero se vsi strinjamo. In prepričan sem, da se s tem pogovarjate tudi z vašimi sogovorniki eh, v ZDA. In ravno zaradi tega je ta zasebnost nišči tako zelo pomemben. Toliko torej o Kaliforniji. Zdaj pa ne začnem z gospod Sipl in z izvajanjem imamo informacije o eh, dejavnostih in pregledih, eh, ki so bili zaključeni. Se upravičujem, če nisem bil dovolj jasen. Eh, prišlo je tudi do sankcij. Določena podjetja so trdila, da spoštuje zasebnostni ščit, pa se je izkazalo, da temu ni tako včasih eh, pa nimamo zadostnih informacij o preiskavah, ki potekajo. Namreč podobno kot v Evropi, in to je potrebno razumeti, najhitrejše preiskave potekajo eh, o bolj mondenih temah, torej o lažjih temah. tako kot eh, tu, eh, tudi v ZDA eh, prej preiščejo lažje primere. Pomembnejši primeri pa se bolj vlečejo. To velja tako za Evropsko unijo, kakor tudi za ZDA. In čakamo na rešitev glede Facebooka in tako naprej. Glede na to, da Federalna komisija za trgovino, Zvezdna komisija za trgovino in pa uh, uradi eh, za uh, varstvo človekovih pravic uh, oziroma za varstvo osebnih podatkov raziskujejo isto temo. In uh, zato bi bilo koristno primer okrepiti na uh, obeh straneh. To je tudi nekako ideja zasebnostnega ščita. Ta bi moral biti eh, namenjen resničnemu sodelovanju na obeh straneh Atlantika. Torej upam, eh, da sem s tem pojasnil, eh, kaj sem pravzaprav mislil. In se opravičujem, da to ni bilo dovolj jasno v našem poročilu. In nisem rekel, aleluja, vse je lepo in prav. Rekl sem, eh, da določene stvari zares delujejo in delujejo dobro. In eh, letni pregled eh, zagotavlja otipljive rezultate. Po drugi strani pa pravite, da se bomo morali z tem ponovno ukvarjati, morda po sodbi sodišča. In dokler primer ni bil zaključen na sodišču, ne moremo uh, špekulirati o tem, kakšni bodo rezultati tega sodnega postopka. Če bo sodišče zahtevalo spremembe, potem eh, bomo te spremembe izvedli, ampak uh, enako bi lahko veljalo tudi za vse druge primere. Res pa je, da mnenje izpostavlja tudi številne kritične točke ampak mnenje eh, generalnega javnega tožilca. Pravi, da zasebnostni ščit eh, ni eh, predmet obravnave v tem konkretnem primeru. in ne bom razpravljal o rezultatih, kajti to bi bilo neodgovorno. Komisija je tudi udeležena v ta primer. In to me vodi že k naslednji točki, ki ste jo izpostavili. Kitajska in druge države. Ja, prenos podatkov na Kitajsko v tem trenutku ne poteka in sicer iz zelo dobrih razlogov, ker ta država ne izpolnjuje zahtev. Zato eh, so eh, odgovorni uradi za varstvo osebnih podatkov, kar je zelo jasno izpostavljeno tudi v mnenju generalnega javnega tožilca. Eh, potem pa k množičnim podatkom in pa k varuhu človekovih pravic. Varuh človekovih pravic in tukaj pogosto prihaja do nesporazumov. Je pogosto edina pot eh, za uh, pritožbo ali pa za rešitev uh, primerov, uh, ki so predmet uh, državne varnosti. Enako velja tudi za naš sistem. V okviru upravnega, administrativnega prava in tako naprej. Ugotovili smo, da so standardi eh, razmeroma visoki, tako kot tudi v našem primeru, in da bi okrepili možnost eh, za naše eh, državljane, da vložijo pritožbe, smo dodali eh, mehanizem varuha človekovih pravic. V, mehani, k, in, k, in ga pridružili k mehanizmom, ki že obstajajo. Ampak varuh človekovih pravic ne deluje sam. Ko odloča, sprejema odločitve. Sodeluje z povsem neodvisnimi organi, tudi z pravosodnimi organi. Nihče ne more pričakovati, da bo generalni inšpektor eh, ZDA povsem neodvisen. In zaradi tega je to eh, temeljna lasnost mehanizma varuha človekovih pravic. Enako velja za Pfizer. V določenih primerjih lahko prije tudi do izbrisa podatkov, ki so bili nezakonito zbrani. Vem, da imate različne poglede na varoha človekovih pravic, ampak to bi tudi morali upoštevati. Način, kako eh, varoh človekovih pravic sodeluje. z organi, ki so del obsežnega okvira, v katerem smo se dogovorili z ZDA. Potem pa k množičnemu zbiranju podatkov besedo bom dal kolegu, ki bo lahko kaj več povedal o tem. Ja, najlepša hvala. In uh, hvala, da ste nas povabili, kar zadeva množično zbiranje podatkov. Je zelo pomembno da obstaja statut kongresa glede uh, zbiranja podatkov uh, ze strani obveščevalnih služb e, in to je akt Pfizer in pri tem je izključeno množično zbiranje podatkov. To smo že večkrat izpostavili tudi v uh, naših poročilih. Pfizer izključuje množično zbiranje podatkov uh, eh, za strani obveščevalnih služb v ZDA. In to je po našem mnenju pomembno pri zagotavljanju skladnosti. Množično zbiranje podatkov je eh, torej z zakonom prepovedano. Pfizer specifično Eh, in še prav posebej v razdelku 702, ki pogosto povzroča zaskrbljenost in na ta del se ponavadi eh, nanaša tudi večina, program, eh, večina vprašanj. Tudi v tem razdelku je, je zahtevano ciljno zbiranje podatkov. Eh, ne more iti za uh, splošne uh, zahteve, uh, recimo bomba, teror uh, ali pa kaj podobnega, ampak uh, je, zahtevan, recimo, je zahtevan recimo naslov elektronske pošte. sodišče vnaprej eh, določi eh, ciljno usmerjene postopke in eh, pri tem so vključeni različni elementi. In tako je določeno tudi, kako lahko obveščevalne službe ali pa FBI določijo kriterije za zbiranje podatkov. Torej, to ni prepuščeno organom samim. Pfizer pri tem igra pomembno vlogo in vse to uh, je bilo tudi orisano v uh, poročilu. V ZDA je zagotovljen neodvisen nadzor in poročilo, ki zajema 700 strani in temeli na tajnih informacijah, ocenjuje tudi razdelek 702 Pfizer. Teh informacij eh, sami nikoli ne bi mogli pridobiti, ampak Piklap jih je dobil in eh, potem je bilo ugotovljeno, da je eh, razdelek 702 Pfizer eh, namenjen ciljno zbiranje, ciljnem usmerjenemu zbiranju podatkov. Kolegi pravijo, da bi potrebovali novo poročilo, ker je prišlo do številnih sprememb eh, Pfizerja. Res je, eh, da je bil Pfizer ponovno eh, odobren, ampak vse spremembe so pravzaprav predstavljale izboljšave v primerjavi z že obstoječim zakonom. Piklap je objavil svoje poročilo uh, pred nekaj meseci in še zmeraj uh, drži. To se mi zdi izjemno pomembno. Kar pa zadeva zbiranje podatkov izven ZDA, je potrebno upoštevati tudi, da eh, tudi države članice Evropske unije razlikujejo med zbiranjem podatkov znotraj Evropske unije in izven Evropske unije. Eh, v tem primeru torej Pfizer ne velja. Veljajo pa načela izvršnega odbora. Kar se uh, dogaja izven uh, ozemlja države, ki jo uh, ocenjujemo z vidika skladnosti, uh, ne spada v to poročilo. Mogoče v tem primeru uh, prihaja do množnega zbiranja podatkov ampak eh, ob spoštovanju predsedniškega odloka. Eh, poleg tega pa eh, je tukaj tudi nadzor nacionalnega urada v ZDA. Obstajajo torej varovala, uporaba filtrov tudi, kadar se eh, podatki izjemoma zbirajo množično. Nobeden izmed članov eh, ni dejal, da, eh, oziroma nekdo izmed članov je dejal, da je množično zbiranje podatkov prepovedano z zakonom. To pravzaprav ne drži. Če si ogledate sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, Eh, lahko vidite, da je zapisano, da je množično zbiranje podatkov zagotovljeno oziroma uh, možno, če so uh, zagotovljena tudi ustrezna varovala. Ni uh, pa dovoljen množičen nadzor, ampak potrebno je razlikovati med množičnim zbiranjem podatkov in množičnim nadzorom. Tudi množično zbiranje podatkov je lahko sprejemljivo, če se uporablja uh, za uh, iskanje konkretnih in ciljno usmerjenih informacij. Pri tem si moramo zaščititi, uh, pri tem. Vsi moramo priznati tudi, da države članice Evropske unije ravno tako množično zbirajo podatke v skladu z uh, nemško zakonodajo, se lahko množično zbira uh, podatke o elektronski pošti in sicer do 30 odstotkov. Uh, če je to dovoljeno pri nas, ne moremo tega prepovedati tretjim državam. In zakaj države članice imajo to množično zbiranje podatkov? Zaradi tega, ker je to včasih potrebno. To seveda ne pomeni, da bi to moralo biti pravilo, to bi morala biti prej eh, izjema in potrebujemo tudi ustrezne varovalke in to je dejalo tudi eh, sodišče v Strasburgu. Kljub temu pa je omogočilo določen manevrski prostor državam članicam. In zato mora to veljati tudi za tuje države, ko ocenjujemo skladnost. Ampak, kot sem dejal že na samem začetku, znotraj ZDA je uh, takšno zbiranje, množično zbiranje podatkov izključeno. Eh, prepoveduje ga zakonodaja, lahko pa do tega pride izven ZDA. Torej, ko se podatki prenašajo iz Evrope v ZDA, se upravičujem, komisija, ampak govorite že več kot 20 minut. Ja, se vem, da so vprašanja kontroverzna, ampak eh, zastavljena so bila konkretna vprašanja in ne pozabite, da sta tukaj še eh, dva gosta in vidim, eh, da še nekdo želi besedo, torej prosim, da se časovno nekoliko umite. No, večina vprašanj je bila za komisijo, ampak mogoče želite tudi vi dva podati kakšne komentarje ampak eh, prosim, če sta kratka, vsaj krajša od komisije. Saj razumem, da sta morala biti dolga, ampak zahvaljujem se vam, da razumete tudi vi to, da moramo vsako točko omejiti, ponavadi nam zmanjka časa. Prosim, če se potrudite, da bi zdaj končali pravočasno. No, odgovorila bi v nemščini, če dovolite. Sie haben gefragt, ähm, was Vprašali ste, kako preiskujemo, kaj se zgodi v Evropi v podatki, če ob tem kritiziramo ZDA pri obravnavi podatkov. No, varstvo podatkov je kulturno zaznamovana tema in eh, tukaj obstajajo velike razlike. V Evropi imamo veliko pritožb To pomeni, da morajo podjetja računati s tem, da jih. Eh, da stopijo z njimi v stik eh, tudi pristojni organi in jih seznanjajo s kakšno pritožbo. V mednarodnem prometu podatkov pa ne vem točno, kam gredo moji podatki, komu so prenešeni in zakaj. Tako da že se moraš močno potruditi za to, da zveš, da so bili prenešeni tvoji podatki v, v okviru zasebnostnega ščita. Zasebnostni ščit je rezultat pogajanj, nekako smo morali najti skupno stično točko med uh, evropskim razumevanjem pravne države in ameriškim uh, razumevanjem pravne države. Tako da najprej smo se morali sploh pogovoriti o tem, da smo razumeli, ali govorimo o isti zadevi. No, in ko gre za eh, postopke, recimo certifikacije, so tukaj podjetja precej prepuščena sami sebi. Mm, nobenih zagotovil ni, da vsi govorimo o isti zadevi, ko imamo pred seboj isto besedilo. Okay. Pellegrini, Gospod Pellegrini, izvolite, prosim, če ste čim krajši. Hvala bom res eh, čim hitrejši. No, naj začnem s vprašanjem gospoda Fosa, potem pa bom odgovoril še na drugo vprašanje. Mislim, da nismo poročali samo o FISI, tukaj gre za ciljno zbiranje na ameriških tleh. Določeni procesi potekajo tudi izven ameriškega ozemlja. Eh, še posebej gre za kroženje podatkov proti ozemlju ZDA in tudi to bi moral pokrivati uh, zasebnostni ščit oziroma njegova evalvacija. Um, ta vidik smo tudi naslovili v eh, zaključkih um, primera, ki smo ga obravnavali. No, kar pa se tiče ameriškega organa in pa tudi varuha uh, človekovih pravic, procesa nismo natančno testirali. To je res. In to obst ta skrb obstaja. Uh, dobili smo nekaj. Uh, pritožb, eh, ki so bile sprejemljive. Eh, pričakujemo še dodatne pritožbe in eh, zanimivo bo za nas videti, kako bodo stvari potekale. To bo namreč tudi priložnost za razpravo med nami, med evropskimi centraliziranimi organi in pa člani osebja varuha človekovih pravic glede postopkov. Določeni postopki namreč so klasificirani in to je tudi velika skrb za nas, zato ker ne moremo ocenjevati celotnega delovanja sistema. Zato, ker nekaterih postopkov sploh ne poznamo, ne, ne vemo, kakšni so, kateri so ti postopki in kakšni so njihovi rezultati. Tako da vsega tega prej nismo mogli testirati. No, tudi komisija je podala en komentar, ki se tiče nas eh, in mislim, da je to pomembno tudi za ta odbor. Eh, ko gre za poročilo ameriškega organa, tam je bilo podano eno priporočilo, ki ga še ne poznamo. Eh, in prišlo je do določenih izboljšav, ki jih je prinesla FISA, ampak tudi ta priporočila in te izboljšave še niso bile v celoti eh, ocenjene, ker ne zadeva vse to evropskih državljanov. Potem smo uvedli tudi postopek, da se eh, ponovno odpre zbiranje eh, podatkov. Ehm, namreč gre pa za zbiranje podatkov tistih, ki podatke eh, izbirajo oziroma selekcionirajo. Ehm, to obravnava zelo občutljiva zakonodaja in mislim, da bi potrebovali bolj natančno evalvacijo vsega tega, preden bomo lahko karkoli povedali o vplivu vsega tega. Hvala. Hvala. Hvala tudi za te dopolnilne informacije. Res se vam eh, vsem eh, zahvaljujem za vaš trud, tudi predstavnikom komisije, ki sta prišla in zelo podrobno odgovorila na naša vprašanja. Dobili smo celo vrsto vprašanj, ki si zaslužijo temeljite odgovore. Um. Mm, cenim tudi to, da oba kolega iz komisije razumeta um, našo časovno omejitev. No, še dve roki sta se dvignili, prosim, če eh, zaključite v eni minuti vsak. Sofi, hvala, zelo kratka bom. No, vedno bodo obstajale razlike eh, v politični oceni, pa tudi pravni oceni situacije. Ampak eh, vidva sta tako zelo um, branila ameriški sistem. Eh, sama bi mislila, da zaščita pravic eh, evropskih državljanov. Um, torej, to me skrbi glede na vašo tako gorečo obrambo ameriškega sistema. Pravice evropskih državljanov so v vaših rokah. No, še nekdo? gospod Brejer, vi ste branili masovni nadzor američanov nad evropejci, morali pa bi to preprečevati. Eh, in pravzaprav niste podali nobenih pravnih eh, argumentov. Zbiranje podatkov mora biti omejeno na tisto, kar je nujno potrebno. In temu ni tako. Poleg tega se te podatke tudi shranjuje. Ne gre samo za um, zbiranje podatkov, za intercepcijo, ampak tudi za ohranjanje hrambo podatkov in pa eh, dolžino shranjevanja. To je tudi problematična zadeva, ko gre za človekove pravice. Mm, tudi um, ta odločitev Šrems eh, um, eh, je sprejela to, da potrebujemo boljšo zaščito um, ljudje morajo imeti možnost eh, pritožbe, ko so bili njihovi podatki nezakonito zbrani. Hvala. No, zdaj ste slišali še eh, dve jasni eh, trditvi oziroma komentarja, zelo kritični sta bili. Prosim, če lahko odgovorite na kratko še v tem drugem krogu. E, ja, zelo kratek bom, ker sem pravzaprav že odgovoril na vse to. Nimam e, nobenega novega odgovora, samo spomnil sem na določene elemente ameriškega sistema, e, ki ga dopolnjuje tudi ta zasebnostni ščit, ki smo ga vzpostavili. E, to sem že razložil, vse skupaj razloženo tudi v sklepu o zasebnostnem ščitu um, ehm, mm, naprimer, kaj je zapisano v statutu ameriškega kongre, kongresa. Um, to je pač dejstvo in če se glede dejstev ne moremo strinjati, je to drugo vprašanje. Uh, gospa Intel, res je, da gre tudi za vprašanje interpretacije in s tem bom končal. Uh, Um, s tem pa bi odgovoril tudi na predhodno vprašanje gospe Zipel. Um, mogoče se bomo morali na to še vrniti. To sem rekel, ker se s tem ukvarja tudi Evropsko sodišče. V naslednjih mesecih eh, se bo izrazilo eh, to sodišče tudi o eh, primeru Šrems, pa tudi o primeru o hranjenju podatkov in o zbiranju, masovnem zbiranju podatkov. Na ta način bomo dobili številna pojasnila glede interakcije med različnimi dejavnostmi javnih organov. Pa tudi izstop Združnega kraljestva tukaj igra svojo vlogo. Videli bomo, kakšni so kriteriji, ki veljajo ne samo za tuje države, ampak tudi za naše države članice. In gotovo bomo veseli vseh teh razlag, ki nam bodo pomagali pri nadaljem delu. Hvala. Dobro, končali smo pravočasno, vsem se zahvaljujem in eh, vam želim srečno novo leto. Vse dobro v letu 2020. Se vidimo naslednji teden v Strasburu.